Okay, friends, we'll start. Dobro, prijatelji, čez par minut začnemo z glasovanjem. Lepo prosim, da zasedete svoja mesta in da imate pripravljene svoje elektronske kartice. Ste pripravljeni na glasovanje? Točka 14. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Glasovali bomo elektronsko. Gre za Fiat Auto Poljska. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Ste vsi oddali svoj glas? Dobro, glasujemo elektronsko. Kdo je za? The cards in the machine. Lepo prosim, ustavite kartice ker gre za denar Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji, bomo glasovali elektronsko. Zaključujemo z glasovanjem. Sprejeto 43 proti 3. Naslednja točka. Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji Grčija. Glasujemo elektronsko. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. 43 proti 5 sprejeto. Eh, Točka 16. Air France. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. 40 za, 5 proti. Sprejeto. Potem pa prehajamo na letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2013. Gre za glasovanje o 88 predlogih sprememb in 8 kompromisnih predlogih sprememb. Gospod Matan je hotel dati pripombo. Merci, euh, Hvala, predsedujoča imam manjšo uvodno pripombo. Gospod Kaza nam, nas je vključil v kompromise A in C. Z veseljem smo se priključili in zato smo zelo veseli, da smo lahko glaso, sodelovali pri tem kompromisu. Naj se to, prosim, zapiše v zapisnik te seje. Hvala. Yes, we'll have... Dobro, to bomo vključili v zapisnik. Torej, začnimo z glasovanjem. Kompromis A, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis B, gospod Lena. Uh, Kar zadeva prejšnjo točko, želim povdariti, da na moji glasovalni listi to ni vključeno v kompromis in lepo prosim, da se to zapiše tudi v zapisnik. Če dovolite, prosim. Putos. Tudi to bomo vključili v zapisnik. Tako da bo enako tudi za skupino socialdemokratov. Vse te pripombe bomo vključili v zapisnik. Kompromis B je naslednji. Ne? Ne? Predlog spremembe 15. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprijeto. Želite preveriti? Dobro. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Ja. Sprijeto. 16. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani. Sprijeto. 17. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani. Sprijeto. Kompromis B. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Sprijeto predlog spremembe 25. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Zavrnjeno. Predlog spremembe 26. Z ustnim predlogom spremembe. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 27 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Želite preveriti. 27. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. 33 za, 14 proti, sprejeto. 28 za. Ne, se opravičujem, odpade. 29 tudi ta ni relevanten. 30. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprijeto. 31. Za. Proti. Vzdržani. Sprijeto. 32. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Odstavek 3, predlog spremembe 33, 34, 35 in 36. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Kompromis C. Za? Proti? Vzdržani? sprejeto. Predlog spremembe 40 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Mislim, da. Ampak lahko preverimo. Predlog spremembe 40. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Predlog spremembe 44. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. 45 za, proti, vzdržani, sprejeto. 46 za, proti, vzdržani, sprejeto. Želite preveriti? 46. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. 25 za, 24 proti. Sprijeto torej. To je bila številka 46, zdaj pa 47 za, proti, vzdržani, sprejeto. 48 za, prvi del. Kdo je za prvi del? kdo je proti prvemu delu. Vzdržani, sprijeto. Drugi del, za, proti, vzdržani, sprijeto. Želite preveriti? Preverjamo drugi del predloga spremembe 48. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno.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 Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. 29 za. 52 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 53 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 54 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Potem imamo kompromis D. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 55. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 50. Za? Proti? Vzdržani? vzdržani, spleto. Triinšestdeset za, proti, vzdržani, preverimo. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. E, Evropska ljudska stranka ima enega preveč. Kdo je nadomestni član? Dobro, zdaj je v redu. Zavrnjeno. Torej 27 proti. Peti odstavek 64. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis E. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. 73 za, proti, vzdržani, sprijeto. Želite preveriti 73? Glasujemo, glasovanje je zaključeno. 31 za, sprijeto. 74 in 75. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprijeto zavrnjeno. Kompromis F za proti, vzdržani, zavrnjeno. Ne, sprejeto, se opravičujem. Predlog spremembe 80 za proti, vzdržani, zavrnjeno. 81 za proti, vzdržani. Vzdržani, zavrnjeno. 82 za, proti. Vzdržani, sprejeto. 83 za, proti. Vzdržani, zavrnjeno. Kompromis G za, proti vzdržani, sprejeta. 86 za, proti, vzdržani, sprejeto. 88 za, proti, vzdržani, sprejeto. 87 za, končno glasovanje. Uh mhm. -huh. Končno glasovanje o osnutku. Kdo je za? Aha, elektronsko moramo glasovati, se opravičujem. Glasujemo torej. Glasovanje zaključeno. 39 za, 7 proti. Uh, Sedaj pa želim toplo pozdraviti tiste, ki sodelujete na tem dogodku. Hitra predstavitev Evropske prireditve za mlade. To se prenaša tudi preko spleta, tako da nas gledajo tudi doma. Če želite komentirati na spletu, imate na monitorju napisan naslov. Vsi tviti bodo uživo prikazani. To boste videli na zaslonu za mojim hrbtom. Najprej kratek uvod. Ricardo Ibarra, prihajate iz Španije. Jonathan Mack, vi ste iz Nemčije. Kaja Dekleva, vi ste iz Slovenije. In potem Johana Niman, svinske. Ti štirje mladi predstavniki bodo sodelovali in bodo ključni udeleženci našega hitrega zaslišanja. In želimo, se vrniti k mladim evropejcem, ki smo jih srečali že pred evropskimi volitvami letos pomladi in dejansko nameravamo to početi tudi v prihodnjih petih letih. To je torej prva priložnost, da ponovno prisluhnemo, kaj imate povedati. Besedo dajem najprej. Ricardo, dve minuti časa. Torej, slišali bomo nekaj zelo fascinantnega. Uh, Hvala lepa. Sam predlagam Maršalov načrt za to, da bi ustvarili delovna mesta za mlade. Ko govorimo o zaposlovanju, moramo upoštevati tudi kontekst, to je kriza. Zato se moramo osredotočiti na velike rešitve za veliko krizo, ki je pred nami. Načrt rasti je ključen, sicer zaposlovalci ne bodo mogli zaposlovati ljudi ne glede na njihovo izobrazbo, ne glede na prožne predpise in ne glede na pomoč javne uprave. Enostavno ne bo zaposlitev brez ustrezne rasti. Prepričan sem, da potrebujemo načrt oživitve gospodarstva. Le na ta način bomo spodbudili gospodarstvo. Načrt, podoben tistemu po drugi svetovni vojni, načrt, ki bo Evropo popeljal na pot oživitve. Inštitucije, kot je Evropski forum za mlade, se strinjajo, da potrebujemo tak načrt. 2 odstotka BDP-ja na leto na področju novih tehnologij, raziskav, inovacij z dostopom do financ za mala in srednje velika podjetja, znižanje stroškov energije in pomoč industriji. Rezultati bodo presenetljivi. Gospodarski svet delavskega gibanja trdi, da bomo dobili vsaj 6 milijonov delovnih mest v prihodnih nekaj letih in 5 odstotno povečanje BDP-ja. Tudi druga področja je možno vključiti in predloge, kot so nizka obdavčitev na področjih, kjer je brezposelnost še zlasti visoka. Uh, to bo seveda pomenilo stroške, po drugi strani pa oživilo evropsko gospodarstvo, posojila po nizkih stopnjah, evroobveznice. V nasprotnem primeru bi oživitev lahko trajala 20 do 30 let, mi pa nočemo biti izgubljena generacija. Eh, Hvala. Hvala, Sofia Ribeiro, odziv parlamenta. E antes de mais, dar-vos os parabéns aos jovens por esta uh, iniciativa. Uh, nós precis... Hvala, predsedujoča. Naj najprej čestitam mladim za to pobudo. Res potrebujemo aktivne mlade in ta pobuda je res pomembna tudi za evropske inštitucije. Rada bi dala prvi znak, da smo res na voljo za razpravo. Najprej pa bi rada postavila nekaj vprašanj. Res se mi zdi krasno, da vaš načrt imenujete Maršalov načrt. Zaposlovanje, brezposelnost, to je res prava bitka, ki jo moramo boriti in se mi zdi terminološko, da ste imeli srečno roko pri izbiri pravite. Da se je treba lotiti vzrokov za, za brezposelnost mladih in veliko razlogov je za to in različni so v različnih državah in kako bi lahko rešili ta problem pravite, da je treba določen odstotek BDP-ja nameniti boju proti brezposelnosti. Na katerem področju bi bilo treba največ ulagati? Um, yes, like Brando Benefaj, ja, čestitam vam za to priložnost. Preden sem bil poslanec, sem bil vključen v take projekte in vem, da je to zelo dobra priložnost, da lahko izmenjate stališča z oblikovalci politik. Lahko se strinjam z idejo, ki smo jo prele slišali. Kajti preden sem bil poslanec, sem bil tudi jaz zagovornik New Deal načrta za Evropo. Zbirali so se takrat podpisi pri evropskih državljanih, da bi imeli nov maršalov načrt za Evropo. In to je povezano tudi z vprašanjem fiskalne zmogljivosti Evropske unije. Vprašanje je namreč, kako bi lahko financirali stvari, ki jih predlagate. In to moramo rešiti. Med državami članicami obstajajo velika ravnovesja, velike težave na področju kohezije in tudi to moramo odpravljati. In sprašujem vas, kakšna sredstva bi lahko uporabili za to, da bi to uresničili. Jaz mislim, da mora biti nekaj resnično evropskega in ne nekaj, kar bi bili načrti za posamezne države. In mogoče bi temu lahko namenili davek na transakcije. Kaj vi menite o tem? Rikardo, zdaj se lahko odzovete na to.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 brezposelnost mladih, ki stane 153 milijard evrov po nekaterih izračunih in temu je pač treba nameniti denar, mogoče se boriti proti davčnim utajam in goljufijam in najti še druge načine za ustvarjanje bogatstva. In Kar ste vi rekli, gospa, to je res eh, naša prednostna naloga, treba bo reindustrializirati Evropo, financirati MSP-je, ki trenutno nimajo dostopa do kreditov in spodbujati raziskave in razvoj, zato da bomo lahko spremenili proizvodni model številnih držav. Yeah. Ja. Hvala. Ricardo, druga ideja. Tudi to bom predstavil v španščini. Drugi predlog. ki izhaja iz tega projekta mladih. Vrčevanje je še poslabšalo kakovo življenja, in stanje brezposelnosti mladih. Zato je treba prekiniti s temi praksami in se vprašati, so priho, kakšni so načrti za prihodnost. Pretirani rezi so prizadeli izobraževanje, zdravstveni sektor, socialne storitve in tako naprej. In mladi plačujejo najvišjo ceno. Mladi smo zaradi krize postali tista skupina, ki je zaradi krize ogrožena in ji grozi revščina. Treba je sprejeti ustrezne ukrepe, ki se nanašajo tudi na trg dela. Ti ukrepi, ki so bili že uvedeni, niso, dosti, niso zadostni in pogosto se izvajajo slabo. Stroški brezposelnosti mladih predstavljajo precej več, kolikor je ocenila Mednarodna organizacija dela. Priporočila Evrope so, da morajo mladi imeti tudi besedo pri oceni upravljanja programov za mlade, vendar morajo mladi tudi prispevati k ustvarjanju delovnih mest preko aktivnega zaposlovanja in aktivnega ustvarjanja delovnih mest. Te ukrepe ti ukrepi morajo biti skladni in ne smejo škoditi mladim. Veliko področji lahko predlagamo, kjer bi lahko spodbujali investicije za boljšo kakovo življenja mladih. Imeli bi lahko proračunske politike, ki bi spodbujale dolgoročne programe. Tudi fiskalna politika bi morala biti taka, da bi omejevala revščino in izključenost najboljših šipkejših skupin. Yes, uh, uh Hvala. Hvala, Ricardo, za vaše predloge. Strinjam se z vami. Mladi so centr naše dejavnosti in ne smemo jih riniti na obrobje. Zagotoviti moramo mladim, da bodo lahko prispevali k družbi in se vključili vanjo. Govorili ste o izobraževanju, socialnih storitvah in dostopu do zdravstva. Rečeno je bilo, da bi potrebovali 21 milijard za program za mlade. Ali imate kakšno mnenje o programih pripravništva in o njihovi vrednosti? In ko smo govorili tudi o izobraževanju, ali imate kakšno mnenje o usposabljanju, ali je to ustrezno, ali mislite, da se ne osredotočamo dovolj na to področje in da mladi nimajo ustrezne usposobljenosti za to, da bi lahko dobili zaposlitev. Govorili ste o izobraževanju, niste pa tega povezali z delodajalci, industrijo, tretjim sektorjem in tako naprej. Kajti mislim, da je zelo pomemben tudi dialog med temi sektorji. Hvala. Thank you, Marija Arena. Hvala, Marija Arena. Merci, uh... Hvala, predsedujoča. Hvala, Ricardo. Najlepša hvala za te ideje. Res je prijetno slišati ko mladi predstavijo take ideje. Pogosto imamo občutek, da se mladi sploh ne zavedajo, kaj se dogaja v okviru vrčevanja. In slišati, da govorite o manj vrčevanja, se mi zdi zelo dobro. Imam pa vprašanje, kaj menite o tem, da produktivne naložbe v državah članicah ne veljajo za nekaj, kar se ne vključuje v izračune dolgov zdaj bomo imeli v Evropi načrt oziroma plan za naložbe v vrednosti 300 milijard, vendar to ne bo vključeno v dolgove. Žal pa bo to vključeno v izračun dolga držav članic. Zanima me, kakšno mnenje imate vi mladi o tem, kajti nas pogosto krat kritizirajo, da kadar hočemo zapravljati za blaginjo na področju kulture, izobraževanja in tako naprej, ne mislimo na prihodnje generacije menimo. Mi pa menimo, da ravno te produktivne naložbe so naložbe za mladino. Kaj vi menite o tem? Bueno, no he podido centrar mi explicación en muchos temas que nos gustaría haber tratado y sé que mis compañeros. Hvala. Nisem mogel govoriti o vseh temah, o katerih bi rad govoril. Moji kolegi so govorili o pripravništvih borzah, v štipendijah, usposobljenosti in tako naprej. Mislim, da je zelo pomembno, da se zagodovi prehod med študijem in zaposlitvijo, vendar to je treba razumeti kot proces izobraževanja in ne tako, kot je to zdaj. ko ni več zaposlitev, ampak obstajajo dela, ki so že blizu suženstvu. V zvezi z naložbami menim, da gre tukaj za problem skladnosti. Ne moremo računati na prihodnost Evrope, če ne vključujemo naložb. Treba je pač nehati nasprotovati mladim in oziroma postavljati na nasprotna na nasprotne bregove naložbe in mladih. entrepreneurships becoming entrepreneurs Johana Niman Rada bi predstavila podjetništvo, čeprav podjetništvo ni vedno odgovor na veliko brezposelnost v mladih v Evropi. Dve glavni oviri smo ugotovili, zakaj mladi ne morejo postati podjetniki. Prva je pomankanje znanja o tem, kakšna so tveganja, kako postaneš podjetnik, kakšni so sistemi zdravstvenega, socialnega in pokojninskega zavarovanja in kakšno eh, papirologijo moraš urediti in potem, ali je dovolj samo ena ideja. In druga ovira, dostop do kreditev in financiranja. In to zelo odraža evropsko resničnost danes. Kar se tiče znanja, bi bil moj predlog, da moramo imeti jasna priporočila za to, da se podjetništvo vključi v izobraževanje v šolah in na univerzah, tako da se mladi izobrazijo o tem, kako, zakaj, kakšne so možnosti in kakšna so tveganja, kako je podjetnik, socialno zavarovan in tako naprej. Hkrati pa je treba mladim podjetnikom zagotavljati tudi podporo, naprimer preko univerz. Mislim, da lahko podjetništvo spodbujamo samo s pomočjo znanja in hkrati je treba tudi ustvarjati kulturo, ko znaš tudi ne uspeti pogosto, kadar mladi ne uspemo, nas to še bolj prizadane in zato moramo vedeti, da je znanje res ključnega pomena. Podjetništvo je samo en vidik reševanja trenutnega stanja na področju brezposelnosti. Hvala, Martina Dlabajova. Najlepša hvala, Martina. Johana, da ste govorili tako lepo o mladih podjetnikih skupaj moramo iskati skupne rešitve za skupne probleme in mlade moramo motivirati za to, da se bodo zavedali, da so oni nosilci prihodnosti Evropske unije. Absolutno se strinjam z vami in z vašimi stališči. Govorili ste o dveh glavnih ovirah, ena od teh je pomankanje znanja in naj povem, da popolnoma podpiram podjetniško izobraževanje v šolah in izobraževanje o novih možnostih za podjetništvo. In drugi del znanja, ko začneš podjetje, moraš imeti natančno svetovanje, kakšna so tveganja, kako voditi podjetje, kako izvajati tržne raziskave in tako naprej. In to moramo vzpostaviti v celotni Evropski uniji. Imam neposredne izkušnje, ker sem v okviru podjetniške zborniške vodila svetovanja za mlade podjetnice, potrebovali so več nasvetov kot samo finan, in ne samo financiranje, ampak prav posebne svetovalne storitve. Zato mislim, da je to zelo pomembno. Hkrati pa potrebujemo motivacijo za to, da se ljudje odločijo za podjetništvo. In še eno vprašanje. Če bi morali izbrati med poklicnimi storitvami, svetovalnimi storitvami in dostopom do sredstev, kaj bi izbrali in zakaj?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 Ukvarjali ste se s podjetništvom. To se mi zdi izjemno pomembno. Med mladimi je potrebno ustvariti tega duha, razviti to sposobnost, da bodo mladi lahko ustvarjali podjetja. To seveda pomeni prevzeti odgovornost za lastno prihodnost, vzeti stvari v svoje roke na nek način. In Zato je to izjemnega pomena. Tega podjetniškega duha potrebujemo ne samo v Evropi, ampak nasploh. Izjemno pomembno je, da mladi postanete v še večji meri podjetniki, kot ste zdaj. Potrebujemo pa seveda aktivnosti, ki mlade pripravijo na to poklicno pot. In zato je potrebno zagotoviti možnosti tudi izven šole, da se mladi tega naučijo. Pa tudi šola bi morala bolj podarjati ta vidik. In ravno zato priporočamo vsem državam nemški izobraževalni sistem, ki je dualni sistem, ki je torej po eni strani izobraževalen, ima pa tudi praktični element in pripravlja na dejansko življenje. Morda bi nam lahko svetovali, kako bi premostili te vprašanja. Um, yes, Joana, izvolite. Hvala, strinjam se, vse je o motivaciji, v motivaciji, znanju in odnosu. Tudi jaz prihajam iz podnetniške družine in če imaš dovolj znanja, lahko začneš svoj posel. Ampak to priložnost bi morali imeti vsi mladi v Evropi, zato je to treba vključiti ne samo na univerzitetno raven izobraževanja, ampak tudi že prej. Kar se tiče uh, izbire med financiranjem in znanjem, uh, moram reči, da uh, sta to dve stvari, ki jih moramo obe upoštevati in ne moremo imeti več novih podjetnikov samo zato, ker imamo več znanja, potrebujemo namreč tudi financiranje. Vendar potrebujemo znanje izven formalnega izobraževalnega sistema. Tudi različne organizacije za izmenjave praks so lahko odličen vir za pridobivanje znanja in za spodbujanje podjetništva. Hvala. Uh, Hvala, Johana. In vaš drugi predlog? Hvala. Vračamo se k vprašanju, ki smo ga danes že slišali o pripravništvih in stažih. Danes je to med mladimi zelo pogosto. Približno 50 odstotkov mladih je opravilo nekakšen staž. In to je lahko tudi ključen element pri prehodu iz študija v zaposlitev, vendar pa samo 40 odstotkov mladih, ki opravljajo staž, dobijo za to plačo. 40 odstotkov nima pogodbe, 23 odstotkov jih dela v slabih razmerah in sprašujemo se, ali lahko si privoščijo to, kajti neplačano delo nadomešča plačano delo. Hkrati pa to še vedno ne omogoča kakovostne zaposlitve, ko se pripravništvo zaključi. Želimo si, da bi Evropski parlament zagovarjal pravice mladih na tem področju in to v treh delih, da bi imeli jasno vsebino, v času pripravništva, pač ne gre za to, da si brezplačna delovna sila, ampak za to, da se nekaj naučiš. Drugič, da bi mladi za pripravništvo dobili plačilo in tretjič, treba je zagotoviti, da se iz v času pripravništva mladi dovolj naučijo in tukaj računamo na podporo parlamenta pri tem. Lani je svet sprejel priporočila v zvezi z reševanjem pripravništev, problema pripravništev, vendar niso obravnavali teh problemov, ki sem jih omenil in zato, omenila in zato jih je treba spremeniti. Tudi v nacionalnih zakonodajah moramo opredeliti, kaj je potrebno za pripravništvo, da je kakovostno pripravništvo. In Želimo si tudi, da bi podpisali Evropsko listino o pripravništvu, ki ga je pripravila organizacija mladih. Hvala, Helga Stevens. Dank u. Uh, ik heb met heel veel interesse geluisterd naar de voorstellen van uh, jong. Hvala. Zelo pozorno sem poslušala. Kaj nam sporoča Youth Event v zvezi s pripravništvi? Razumem problem pripravništev in plačil, ampak pogledati moramo, kaj je cilj pripravništva, ne da se učimo z delom, tukaj je pač prednost in to je, da se mladi učijo z delom, tukaj je velika prednost za mlade. In zdaj, ali je to treba plačati? Uh, Eh, mislim, da je to treba preučiti za vsak posamezen primer. Mladi seveda izvajajo delo, opravljajo delo, kar koristi delodajalcu in eh, če tako gledamo, potem je to, treba, to delo treba plačati. Ampak če predpostavljamo, da je treba vedno plačati pripravništvo, potem pri tem je treba biti nekoliko zadržan, kajti to bo vplivalo na delovne izkušnje, ki jih bodo mladi hoteli dobiti. In usposabljanja in izobraževanja na univerzi, bo treba povezati z delom v podjetjih. In torej, glede na to, da to res koristi mladim, je to res vprašanje, ki bi ga jaz pustil, pustila še odprtega. Gre pač res za to, kaj uh, naredimo. Strinjam se, da je nesprejemljivo, da mladi delajo in zato ne prejmejo plačila in naprimer nesprejemljivo je, da delajo v nevarnih okoliščinah. To je sigurno nesprejemljivo, ampak kar se tiče pa listine, mislim, da je to nekaj, kar lahko sprejmemo in obravnavamo. Tanja Gonzalez. Tanja Gonzalez. Muchas gracias. Mm. Estamos viendo cómo la precariedad laboral no para de crecer. Hvala vemo, da delo postaja vse bolj negotovo. V državah v jugovzhodni Evropi je brezposelnost mladih že skoraj 50 odstotkov in sta, pripravništev ne smemo spremeniti v negotove zaposlitve in v različne oblike brezplačnega dela. Pripravništva morajo biti del izobraževalnih programov in to ne sme postati neko delo brez pravic. Tukaj je treba našteti tudi nekatere pravice, ki so povezane z pripravništvi. Naprimer, treba je omejiti število ur, ki jih dela, ki ga opravljajo, število, omejiti je treba število pripravnikov v nekem podjetju. Vedno je tudi treba zagotoviti neko, gospodar, neko ekonomsko kompenzacijo, vsaj kajti včasih so pripravništva lahko draga. In lahko naštejem še veliko drugih primerov. Vemo tudi, da nimamo časa, da bi razpravljali res o podrobnostih, ampak zanima me, ali imate kaj izkušen v zvezi s tem, ali so pripravništva neke vrste začarani krok, ki ne pripelje do zaposlitve. Pa posebej. Johana Niman. Hvala. Res je, različni mladi imajo različne priložnosti, kar se tiče pripravništev. Če naprimer študiraš na univerzi in potem dobiš državno podporo za študij, potem gre za vprašanje, ali dobiš lahko tudi nadomestilo za pripravništvo, ampak na odprtem trgu pa lahko delaš v podjetju in to ni povezano z inštitucijo. In uh, nihče ne more kar tako od nekod priti do pripravništva in to je trenutno zelo velik problem v Evropi. Hkrati pa moramo tudi pokriti stroške, ki nastanejo pri pripravništvu pripravništvu in zato je treba določiti v zakonodaji, kaj je kakovostno pripravništvo in kaj ne. Treba je določiti skupne standarde, kajti sicer bodo ljudje kar sami si zmišljali pogoje za pripravništva, kajti v tem trenutku so to pogosto, pripravniki pogosto brezplačna delovna sila in to je nesprejemljivo. 5. ideja od Jonathan Mack. Jonathan Mack. Hvala, peta ideja, Jonathan Mack. Thank you very much. I will focus my idea on international mobility. Hvala. Osredotočil se bom na mednarodno mobilnost mladih. Na podlagi idej, ki smo jih predstavili med European Youth dogodkom v Strasburgu, smo govorili, govorili tudi o tem, da bi zagotovili enake možnosti in vključevanje mladih v mednarodne programe mobilnosti. To je na, eden takih primerov, je naprimer prostovoljstvo, ki omogoča mladim, da uspejo kot avtonomne mlade osebe na trgu dela. Različne študije dokazujajo, da so programi mobilnosti privilegiji srednjega razreda in mladih z višjo izobrazbo. Dostopnost programov je slabša za druge skupine ljudi, naprimer za mlade Rome ali mlade invalide. In pogosto je mobilnost faktor, ki ovira mlade, da bi lahko sodelovali v različnih programih. Zato predlagam parlamentu, da ustvari politični pritisk za to, da bi zagotovili enake možnosti pri izvajanju programov mobilnosti. Program za, izobraž, za učenje jezikov tudi lahko zagotovi ustrezna sredstva za zagotavljanje enakih možnosti. Na tak način, način se lahko izboljša kakovost in učinkovitost programov mobilnosti. Hkrati pa je treba tudi natančno spremljati in nadzorati, nadzorovati te programe, tako da bomo videli, da so vanje vključeni tudi Romi in drugi pripadniki manjšin. Ule Kristensen. Ule Kristensen. Eh, Hvala hvala za te ideje, lahko jih podpiram in mislim, da je zelo pomembno, da se poveča mobilnost po celi Evropi in tudi v okviru programov, ki jih v Evropi imamo. Mislim pa tudi, da je pomembno, da pogledamo pogoje ki obstajajo v različnih državah. Kako se lahko osredotočiš ne samo na mobilnost, ampak tudi na varnost? Jaz prihajam iz Danske, zato vedno veliko govorim o prožni varnosti. Na eni strani je pomembno, da ustvarjamo prožnost, drugi, na drugi strani pa je treba upoštevati tudi varnost, kako lahko torej ustvarjamo možnosti in priložnosti. Hvala, Laura Tuntulis. Hvala, da ste danes z nami in da z nami delite svoje ideje. Seveda, program enakih možnosti za mlade ponuja priložnosti za vse vas, ampak to, kar vi imenujete mobilnost, morda ne pomeni, ne sme postati poklicno izkoriščanje. Vidimo, da se včasih teptajo različne pravice, ki izhajajo iz dela. Ne pozabimo, mnoge države, v katerih so pogoji slabši, iz teh držav mladi bežijo. Poglejmo Grčijo. Temeljno načelo vsake države je, da na mladih svet stoji. Kako bomo ustvarili boljšo prihodnost, če mladi bežijo? Vidimo tudi, da dosti krat bogatejše države, močnejše države izkoriščajo mlade. Zato, da pridobijo vse tiste poklice, ki jih potrebujejo. Kako torej ne reči, da je očitno, da imamo v družbi nekatere bolj privilegirane in druge manj? Jonathan Mack, še vaš odziv na to? Izvolite. Beseda je vaša. Ja, jaz sem prepričan, da so programi mobilnosti zelo koristni in da zagotavljajo kakovost, pa tudi stabilnost za mlade, ki se potem lažje odločajo kot avtonomni in opolnomočeni mladi ljudje. Naj povdarjem, da moramo biti pazljivi, da mobilnost ne postane program za višji srednji razred in da je migracija program za ljudi, ki nimajo možnosti. To mora pomagati zlasti mladim, ki prihajajo iz slabše razvitih okolij. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa lahko predstavite svojo drugo idejo, svojo drugo zamisel. Ja, številni udeleženci tega dogodka za mlade ima velike pomisleke in skrbi zaradi ksenofobije in sovražnega govora v Evropski uniji. Veliko nas govori o tem, da ni prostora za desne ekstremistične stranke v Evropskem parlamentu. O tem smo govorili tudi v Strasburgu. Na stotine tisoče otrok iz romskih družin so priča segregaciji in izključenosti vsakodnevnega življenja. Številne politike za socialno vključevanje opredeljujejo Rome kot problem. Zaradi tega prija do segregacije, diskriminacije, preganjanja in genocida. Številni programi in projekti postavljajo Rome v pasivni položaj prijemnika, ne daje jim možnosti za opolnomočenje, za moč, zlasti ko gre za mlade. Politike za socialno vključenost zahtevajo, da večinsko prebivalstvo prepozna svojo zgodovinsko vlogo in moč. Mladi Romi, pa tudi ne Romi, morajo na dogodku European Youth Event, dvigniti raven ozaveščenosti o tem in o tem, koliko jih je bilo ubitih že med drugo svetovno vojno, med nacističnim režimom. 2. august naj bi bil dan spomina na romski genocid in sinto med drugo svetovno vojno. 2. august naj bi priznali kot Evropski dan spomina na ta dogodek. Politike o Romih bi morale vsebovati tudi ta element spomina ter opredeliti prednostne naloge zlasti v programu Erasmus. Hvala. Uh, Anne Sander. Anne Sander. Moi, voudrais, uh, uh, déjà vous, vous vous dire que je suis très... Najlepša hvala. Zelo vesela sem, da ste tukaj v Bruslu in da vas lahko srečam tukaj, potem, ko sem vas srečala že v Strasburgu maja. V zvezi s tem, kar ste povedali, v zvezi z vprašanjem Romov, eh, to je vprašanje, ki je po mojem mnenju vprašanje diskriminacije nasprošno. Vsi se moramo boriti proti katerikoli diskriminaciji. In to je dejansko tudi temelj Evropskega parlamenta. Mislim, da delamo na tem, o tem smo govorili tudi včeraj, eh, bolj eh, nasplošno in tudi v zvezi z določenimi kategorijami ljudmi, ljudi, kot so naprimer Romi, invalidi in drugi. Govorili ste tudi o vprašanju programa Erasmus. Jaz sem temu zelo naklonjena. Nasplošno pa mislim, da eh, za mlade, za spodbujanje podjetništva, za boj proti diskriminaciji nasplošno in zoper Rome je treba organizirati prostore, kajti Pogosto mladi nimajo dostopa do informacij, naprimer o tem, kaj so njihove pravice, kaj so različni evropski programi, ki obstajajo in zato res mislim, da jim je treba omogočiti take eh, prostore, kjer bi jim lahko predstavili programe. Res je. Danes je problem v tem, da imamo dve skupini mladih. Eni, ki se kljub krizi lahko vključujejo v družbo in drugi, ki se čutijo vedno bolj zavrnjeni in ki najbolj čutijo stigmatizacijo in eh, izključenost. To velja tudi za mlade Rome, ki v nasprotju s eh, številnimi idejami, eh, ki jih imamo o njih, se poskušajo uh, iztrgati iz okolja, v katerem živijo, zato da bi se lahko vključili v družbo. Žal včasih na tak način zapadajo v nekatere res grozne mreže, včasih pa se to tudi dobro konča. Hkrati pa je treba priznati njihovo zgodovino in to vključiti v evropsko zgodovino in eh, ne smemo spodbujati nekakšnega kulturnega separatizma. Treba je povedati, da so Romi del evropske zgodovine že stoletja in treba je povedati, da je zgodovina Romov in največja tragedija, o kateri ste vi zdaj govorili, ki se je zgodila v času druge svetovne vojne, je del naše zgodovine, tako kot drugi deli naše kulture. To je zelo pomembno, ker bo to omogočilo, da bomo lahko rekli, da mladi Romi in Romi nasplošno so evropejci, ki so del naše skupne usode. Tam now you are. Jonathan, zdaj pa je beseda vaša. Hvala lepa, da prepoznate učinek in vpliv diskriminacije na življenje mladih Romov. Številni mladi Romi se čutijo tako močno stigmatizirane, da se bojijo, da se javno predstavijo kot Romi. Poleti je bilo več kot tisoč mladih Romov prišlo v Auschwitz, v Krakov, zato da so se spomnili dogodka iz preteklosti. Ampak Zato je potrebno tudi priznanje politike, vaše priznanje. Tudi Nemčija je šele leta 1982 priznala genocid nad Romi, kar je zelo pozno. V preteklosti so bili že podani predlogi za to v Evropskem parlamentu, ampak mislim, da do tega še ni prišlo in upam, da bo do tega prišlo kmalo. Hvala. Eh. Hvala lepa. Zdaj pa Kaja Dekleva. Predstavili boste svoji dve ideji, to je prva je sedma. Izvolite. Uh, are... Hvala lepa. Prva tema so kakovostna delovna mesta za mlade. Zato, da zagotovimo dostojno življenje mladim in da zmanjšamo brezposobnost, moramo razmisliti o ustvarjanju novih kakovostnih delovnih mest za mlade. ILO predvideva, da bo brezposobnost med mladimi problem še vsaj dve leti, kar pomeni, da bo na milijone ljudi mladih ljudi izgubljenih v začaranem krogu brez stabilnosti. Mladi kot demografska skupina imajo različne, drugačne potrebe in vrednote in znanje kot ostali. Vse to je treba upoštevati pri najemanju oziroma zaposlovanju mladih. Nekakovostna delovna mesta, ki ne upoštevajo specifik mladih, niso dobra. Poleg tega, da je to nestabilno, lahko to pusti resne posledice, kot je depresija. Mladi potrebujejo več kot prekerna delovna mesta. Vse to lahko vodi tudi do statusa revnih delavcev. Mladi so v zelo ranljivem obdobju svojega življenja. Predlog, ki ga imam, je nova zakonodaja v Evropski uniji. Delovni dogovor za vse mlade, ki začnejo delati. Delodajalci naj bi tako določili natančne standarde ob upoštevanju vseh specifik mladih ljudi. Vse to naj bi spremljala tudi kampanja za dviganje ravni ozaveščenosti med javnostjo o mladih, ki so vključeni v nekakovostna delovna mesta. Del tega pa naj bi predstavljalo tudi ocenjevanje delodajalcev, ki zaposlujejo mlade. Delodajalcem bi lahko tudi svetovali, kako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 Mislim, da govorimo na kratko o zelo pomembnih temah. Sam sem po duši mlad človek in tudi naš odbor se je že od vedno ukvarjal s to temo. Torej, mislim, da je to najboljši kraj za tako razpravo. Sam se ukvarjam s temi temami že pet let. Z visokokakovostnimi delovnimi mesti se ukvarjamo že vse čas. In Danes se ponovno pojavlja vprašanje, kako zagotoviti ustrezno kakovostno izobraževanje. Namreč izobraževanje mora biti tudi dostopno in tudi delovna mesta morajo biti dostopna. Evropska komisija pravi, da imamo le 35 odstotkov delovnih mest, ki zahtevajo eh, visoko izobrazbo. Tako bi vsaj moralo biti. To pa pomeni in to zahteva tudi zelo dobro usposobljenost mladih. Rad bi postavil vprašanje. V prihodnje se bo računalniška tehnologija še naprej razvijala z veliko hitrostjo. To bo sicer ustvarilo mnoga delovna mesta, veliko pa jih bo tudi uničilo. Zato se moramo že vnaprej ukvarjati s to temo, v kolikšni meri informacijska tehnologija ustvarja oziroma uničuje delovna mesta. Hvala lepa. Harkin. Hvala lepa, zdaj pa Marian Harkin. Hvala in hvala, Kaja za to predstavitev. Res mi je všeč, ko nekdo pride na dan z rešitvijo, da ne govorijo samo o problemih, saj se problemov vsi zelo dobro zavedamo. V nedavnem poročilu komisije o socialno-ekonomski situaciji v Evropi je rečeno, da za vseh teh 125, 40 odstotkov brezposelnih so na začasnih pogodbah in na pogodbah za polovični delovni čas. To lahko vpliva tudi na duševno zdravje, zdravje, pa ne samo to, tudi na pokojnine in podobno. Govorili ste tudi o revščini na delovnem mestu. Danes dopovdne smo s komisijo govorili prav o tem, da 8 milijonov več ljudi je na robu revščine, tudi če so v delovnem razmerju. Slišala sem tudi, kaj je povedala Johana da predlagate neke vrste delovni dogovor ali delovni sporazum. Ne vidim pa razloga, kako bi to vključili v nek okvir, v zakon. Mogoče bi to povezali z listino o pripravništvih da bi pripravili države članice, da upoštevajo najboljše prakse, da si pogledajo, kaj se je zgodilo in dogajalo druge. Pa še nekaj. Veliko se govori o prestrukturiranju, o usposabljanju za drugo delovno mesto, ampak veliko mladih je pripravljenih na zaposlitev, na delo. In menim, da tega ne priznavamo dovolj. Imajo drugačne potrebe, drugačno znanje in delodajalci imajo odgovornost, da jim pomagajo pri tem. Hvala. Kaja, vaš odziv? Uh, hvala za vprašanje. Uh, če se navežem na prvo vprašanje, uh, Eh, bi mogoče začela s tem da pač eh, informacijska tehnologija kot ste že omenili delovna mesta hkrati ustvarja in jih delno tudi odvzema. Eh, bi pa rekla da še vedno obstajajo potrebe po nekaterih delovnih mestih kot so na primer čisto osnovna kot so na primer ne vem gradbinci mesarji in podobno za katere pa mogoče ni ljudi ki bi imeli takšno izobrazbo oziroma bi bili pripravljeni ta delovna mesta um, tako da ja pač dvosmerna cesta definitivno se zavedam da bo pač informacijska tehnologija v prihodnosti tudi še zelo pomemben faktor uh, mislim pa da moramo pomisliti na vsa delovna mesta ne samo na tista ki jih ta tehnologija prinaša mm, Glede drugega vprašanja, uh, tako kot ste sami predlagali, res mislim, da bi se lahko to povezalo z listino o kvalitetnih pripravništvih. Uh, sem pa definitivno mnenja da bi se morala ta zadeva urejati tudi na ravni evropske unije uh, in pri tem vidim ravno kot zelo pomembnega sogovornika prav evropski mladinski forum um, ki tako s svojo strukturo različnih mladinskih organizacij kot tudi s svojim strokovnim znanjem res lahko pri tej zadevi pomaga. Moja druga ideja je podobna. Gre za ustvarjanje povezav med izobraževanjem in trgom dela. Sprašvala sem se, čigava krivda je, da imamo tako veliko število ljudi z visokim statusom zaposlitve, vendar nimajo dela. Ali je to krivda izobraževalnega sistema ali trga dela? Moj zaključek je, da bi ta problem rešili z boljšim sodelovanjem med obema stranema. Vsaka oseba se seveda samo odloči za svojo izobraževalno prihodnost. Vseeno pa bi bilo dobro vedeti, kakšne so perspektive na trgu dela v prihodnosti pred odločitvijo. Ena od rešitev je po mojem mnenju dualni izobraževalni sistem. To je sistem, ki združuje teorijo in prakso. Teorijo iz šole se potem uporabi med pripravništvom. Tovrsten sistem bi povezal mlade z trgom dela, omogočil bi jim, da se srečajo z delodajalci in da pridobijo delovne izkušnje. Na ta način bi opremili mlade z vsem, kar potrebujejo za dobro odločanje o svoje prihodnosti in ponudili bi jim vse znanje, ki jim manjka na, pri konkurenčnosti na trgu dela. To bi bilo koristno tako za mlade kot za delodajalce, saj bi se lahko učili drug od drugega dualni ali dvojni izobraževalni sistem ponuja tesno sodelovanje med izobraževalnim sistemom in trgom dela. To je sistemska odločitev, ki je lahko dolgoročna in zato bolj učinkovita. Uporabljati bi se morala po vsej Evropski uniji, podobno kot eh, garancije za mlade ali jamstva za mlade. Na ta način bi zagotovili boljšo prihodnost mladim in menim, da je zdaj pravi čas, da to postavimo v prakso. Hvala. Okay. Zdaj pa Teri Rajnke. Ja, hvala. Preden začnem, naj rečem, da sem zelo zadovoljna, da lahko govorim z mladimi, kajti običajno tega ne počnem. Hvala, Kaja, za res odličen input in hvala za navdih, ki smo ga dobili. No, predstavlja tudi ta zid eh, s tviti, saj smo res v digitalnem svetu. Mogoče lahko to vzamemo kot navdih. In če se navežem na to, kar ste povedali, menim, da neskladje med spretnostmi in delovnimi mesti je nekaj, kar je razlog za tako visoko raven brezposobnosti med mladimi. Veliko jih meni, da ni tako. Omenili pa ste dualni izobraževalni sistem. To je nekaj, kar lahko naredi izobraževanje bolj usmerjeno v prakso in to je lahko priložnost za mlade, da pridobijo bolj praktično izobrazbo. Vendar pa je to dolgoročni načrt, kajti za mlade, ki so zdaj, ta trenutek brezposelni, je to še daleč. Nam lahko poveste, če imate tudi kaj kratkoročnih ali srednjeročnih načrtov ali idej, ki bi si jih lahko sposodili od vas in izvedli na evropski ravni. Hvala. Uh, Hvala lepa, zdaj pa Marko Camni. Si, grazie. Hvala. Najprej se zahvaljujem mladim, kaj ti zelo lepo je videti mlade, ki pridejo v ta parlament in predlagajo konkretne ideje za spremembe. Upam, da je to tudi spodbuda za Evropski parlament in druge inštitucije za konkretne ukrepe. Vse prepogosto slišimo lepe besede, ko pa gre za konkretne ukrepe, je tega bolj malo, tako da upam, da bo to spodbuda. Kar zadeva idejo, da bi ustvarili še močnejšo povezavo med izobraževanjem in delom, popolnoma se strinjam. Zelo pomembno je, da imamo manj teorije in več prakse v izobraževalnem ciklusu mladih italijanski sistem, univerzitetni sistem, je tukaj nekoliko pomankljiv. Veliko je teorije, malo pa prakse. Več prakse za to, več realnega sveta v univerzah pomaga tako podjetjem kot tudi mladim. Namreč podjetja bi lahko preden zaposlijo nekoga, že imele način, da ocenijo mladega. Namreč zelo pogosto so univerze nekoliko sumničave, ker ocenjujejo mlade samo na podlagi papirjev in par minutnega intervjuja. Ko bi pa videli, kako se nek mlad obnaša v resnični situaciji, bi to bilo zelo korisno. Vendar pa države in Evropa morajo za to vlagati v mlade, vlagati v te sisteme. Tudi danes še prepogosto vidimo, da tudi v času krize se v nacionalnih proračunih najprej reže denar za izobraževanje in za mlade. Želim si torej, da bo ta predlog sprejet. Uh, kaj je, izvolite? Ehm, pri prvem vprašanju o bolj kratkoročnih ukrepih proti bolj dolgoročnim eh, bi rekla da je mogoče da so mogoče države članice do sedaj premalo poudarka dajale na dolgotrajne ukrepe in so se v bistvu smo zamudili vlak da bi lahko z dolgotrajnimi ukrepi rešili to trenutno krizo brezposelnosti. občutek imam da so vsi sedanji ukrepi kratkotrajni tudi na primer jamstvo za mlade jamstva za mlade sama ne vidim kot dolgotrajen ukrep. Um, kot primer tega da pač dolgotrajnih ukrepov po nekaterih državah ni lahko navedem da na primer v moji državi nimamo strategije zaposlovanja mladih ki bi mogoče če bi bila sprejeta nekaj let nazaj uh, spremenila trenutno visoko brezposelnost mladih. Um, tako da sama sem zelo naklonjena dolgotrajnim ukrepom ampak mislim da smo jih majčkeno že zamudili. Um, glede drugega vprašanja ga nisem v bistvu razumela um, kot vprašanje, ampak bolj kot komentar. Uh, se pa pač v celoti strinjam, da uh, izobraževanje in trg dela med seboj nista povezana, uh, da se univerze premalo zavedajo pomena praktičnih izkušenj eh, in da jih mogoče nekateri tudi ne spodbujajo. Eh, na naši fakulteti so na primer redki primeri ko ti priznajo nek izpit na osnovi priznavanja prakse eh, in so do tega kot ste sami rekli res zelo sumničavi. hvala. naslišala no, sem že za speed dating za hitro hitre zmenke, vendar za hitre predstavitve, za speed hearing pa še ne. Slišali smo veliko različnih tem in to z tega posebnega vidika za mlade. Najlepša hvala vsem za to. In kar vem o hitrih zmenkih, je to, da se zgradijo odnosi, vsaj včasih. Vsaj tak je namen. In to je tisto, kar smo naredili tudi zdaj, pa tudi maja, ko smo se prvi sestali. In ponovno se bomo sestali, saj gre tukaj za dolgoročne odnose in dolgotrajne odnose. Tako da bo vaša agenda tudi naša agenda. Zdaj pa je pred nami še ena direktiva, ki jo bomo morali obravnavati. Hvala.

kakšna težava s hitrimi predstavitvami je to prav tolmačenje. Predsedujoča se zahvaljuje tolmačem. Uh, yes, of... Gremo nazaj na dnevni red, gre za izmenjavo mnen o predlogu direktive v zvezi s pomoščaki, gre za spremembo direktiv, ki so bile prej veljavi. Zdaj pa ima besedo gospa Moranša Tije. Um, Hvala, predsedujoča. Hvala, da ste mi predali besedo. Zahvaljujem se tudi vsem kolegom, ki so tako prijazni, da so ostali tukaj, kajti gre za zelo zanimivo temo za vse člane odbora za zaposlovanje in socialne zadeve. Zakaj je tako pomembna ta tema? Eh, zato ker že v prejšnjem mandatu smo to obravnavali in gre v bistvu za to, da smo se ponovno lotili predloga direktive, ki marca, aprila ni uspel. Takrat eh, smo bili pod hudim časovnim pritiskom. In zakaj novo, imeti novo direktivo? zato ker vsi skupaj moramo ponovno pogledati nekatere izključitve pomorščakov in s tem bi tudi spremenili pet direktiv. Direktivo o Celle qui concerne le droit à l'information et à la propad podjetij, potem direktivo o posvetovanju in obveščanju pomorščakov, direktivo o skupinskem odpuščanju ter direktivo o napotitvi delavcev ter prenosu podjetij. To so zelo pomembne teme za naš odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Ponovno se moramo lotiti tega dela. ampak tokrat se ga bomo lotili res z željo, da bi uspeli. Zato smo tudi organizirali predstavitev z socialnimi partnerji, z Evropskim združenjem delavcev v prometu in Evropskim združenjem ladjarjev. Zavedamo se, da nam bo to, da zbližamo stališča o nekaterih temeljnih elementih, pomagalo, da sprejmemo to direktivo. Druga stvar, o kateri sem hotela spregovoriti, pa je bila naša metoda dela. Rada bi se zahvalila vsem poročevalcem v senci, kajte že zdaj smo lahko organizirali posvetovalni sestanek z poročevalci v senci o metodi dela in organizaciji našega dela. Moj predlog je bil naslednji. Vse politične skupine sem povabila naj vs čas dela sodelujejo pri tem, zato da bomo vsi imeli iste informacije. Zato bomo tako lahko imeli skupno bazo znanja. Potem pa bo lahko pač vsak lahko vlagal svoje predloge sprememb, ampak izhajali bomo iz skupne baze informacij. Mislim, da bo to olajšalo delo med različnimi političnimi skupinami in tudi povečalo hitrost in učinkovitost našega dela. Naš skupni cilj pa je, da bi nam uspela prenovitev vseh teh direktiv s pomočjo te nove direktive v zvezi s pomorščaki. Želimo v zakonodajni predlog vključiti napredek, ki oziroma predloge, ki so jih ladjarji že pripravili in želimo si tudi, da bi se to delo in vsa naša prizadevanja konkretizirala v glasovanju, tako da bi na plenarnem zasedanju dosegli res čim večjo podporo predlogu. Če smo prejšnjič morali delati pod hudim časovnim pritiskom zaradi bližajočih se evropskih volitev, pa imamo zdaj pač več časa. Naš cilj je namreč, da bi prišli do glasovanja v odboru marca, do glasovanja v, na plenarnem zasedanju pa aprila ali maja. Tako zelo veliko več časa nimamo, vendar pa, če bomo vključili politične skupine v delo že od samega začetka, sem prepričana, da bomo uspeli spoštovana predsednica, kot poročevalka si res želim, da bi ta nova direktiva uspela. Zato se zahvaljujem Zoltanu, ki zelo veliko dela in upam, da bomo skupaj z vsemi poročevalci v senci lahko dosegli uspeh na tem področju. Vsekakor pa je pomembno, da se bomo skupaj pogovorili z partnerji, To so socialni partnerji in ladjarji. Uh, Hvala lepa. Zdaj pa dajem besedo komisiji. Gospa Guin. Pet minut imate na voljo. Guin, it... Upam, da sem prav povedala ime. Hvala, predsedujoča koliko razumem, je današnje zasedanje namenjeno predvsem pogovoru s socialnimi partnerji. Mogoče bi bilo bolje, če spregovorim potem, ko bomo izmenjali stališča z temi partnerji. Hvala. Okay, uh, to... Zdaj pa dajem besedo Marku Dickinsonu iz Federacije delavcev v transportu, v prometu. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa poročevalka. Ime mi je Mark Dickinson in sem generalni sekretar Notus International, kar je sindikat za pomorske stokovnjake oziroma delavce v pomorstvu. Zdaj pa sem predstavnik Evropske federacije transportnih delavcev. Bil sem izvoljen za predstavnika v okviru sektorskega odbora za socialni dialog za pomorski promet. Sem tudi namestnik predsedujočega v odboru za transportno sekcijo v ETF. ETF je krovna organizacija, ki jo sestavljajo sindikati iz transportnega in pomorskega sektorja. Imamo 213 sindikatov in 41, iz 41 držav, evropski, evropskih držav. Zastopamo več kot 2 milijona transportnih delavcev, delavcev v prometu. 272 tisoč delavcev v 77 oziroma organizacijah in 33 državah Evrope. smo pomemben predstavnik v, med socialnimi partnerji in vedno vzdržujemo progresiven dialog z evropskimi ladjarji že vrsto let. Naš skupni kompromisni dogovor z EXO je bil v tem, oziroma dosežek tega je bil da je izključil pomorščake. Doslej nekatere direktive omogočajo državam članicam, da se izključijo pomorščaki na podlagi specifik pomorskega prometa. Na ta način bi lahko odprli pot za možno razlikovanje med pomorščaki in drugimi delavci v prometu na kopnem. In zaradi tega je treba to situacijo, to stanje čim bolj učinkovito popraviti. Zakaj si prizadevamo? Prizadevamo si za spoštovanje številnih pravic, ki jih priznava listina o temeljnih pravicah Evropske unije in da se to nanaša tudi na pomorščake. Zakonodajni predlog komisije, ki spreminja zadevne direktive Evropske unije, je bil težko pričakovan. Vseeno pa je, smo bili priča številnim odzivom. Nasplošno, potem, ko smo preučili praktično izvajanje te direktive in tega besedila, je postalo jasno, da ne rešuje nekaterih ključnih pomislekov socialnih partnerjev. Če gremo naprej na pomen socialnega dialoga. Po zavrnitvi prvega poročila so socialni partnerji gotovili, da je treba razpravo, ki je bila bolj čustvena, kot je bilo, pre, kot je bilo pričakovati, premakniti drugam. Zato se je ETF in drugi pogajalci odločili, da preučimo, kje imamo skupne imenovalce. Sektorski odbor za socialni dialog je ugotovil, da sta potrebna dva, da dosežeta dogovor. S zadovoljstvom lahko danes ugotavljam, da skupaj s svojimi kolegi iz EXE, gospod Piovos na moji levi, da povemo, da smo dosegli kompromisni dogovor in sporazum glede vprašanja izključitve pomorščakov. Prav je reči, da je prišlo do tega dogovora, da je bil ta dogovor prijetno presenečenje. Od samega začetka smo vedeli, da ne bo lahko. Zakaj je prišlo do tega? Kako je lahko prišlo do tega? ETF in EXA sta se zavezali k, k, k konstruktivnemu dialogu, s katerim smo premustili naše prvotne razlike. Pobude smo podali zato, da je bil predlog komisije bolj konstruktiven in zato, da se zagotovi, da imajo pomorščaki pravico do posvetovanja, do pravice, do eh, sindikatov in da imajo enake delovne pravice. Zdaj pa še kolega Pijovost, kolegica Pijovost na moji levi. Hvala gospa predsedujoča, spoštovani poslanci, ime mi je Pia Vos in sama predsedujem skupini ladjarjev v našem socialnem dialogu. Najprej naj povem, da se zahvaljujem EXI, ki nam je povabila kot socialne partnerje v pomorskem prometu, da predstavimo naš dogovor glede petih socialnih direktiv. EKSA zastopa nacionalna združenja ladjarjev v Evropski skupnosti plus Norveška. Države članice nacionalnih združenj delujejo oziroma uporabljajo vse vrste ladij in trgujejo po vsem svetu. Evropski lastniki ladji so zelo dejavni, tako kar zadeva komercialni prevoz ladjami, pa tudi na področju zelo sofisticiranih plovil. Pri trgovskem ladjarstvu smo dejavni tako pri potniškem prometu, kot tudi pri prevozu blaga, pa naj gre na, za kontejnere ali razsuti tovor in ne nazadnje, evropski ledjarji. Niso dejavni samo pri trgovini v evropska pristanišča in iz njih. Prav tako smo zelo dejavni tudi pri, pri obaljnem prevozu na kratke razdalje, pa tudi, ko gre za globokomorski prevoz. Skratka, evropski ladjarji smo dejavni tudi pri trgovini med celinami in torej izven evropske celine. Nedavno objavljena študija v Oksfordu kaže, da evropski ladjarji nadzorujejo 40 odstotkov svetovne flote po brutotonaži, zaposlujejo pa 2,3 milijona zaposlenih. Skupen prispevek evropskega ladjarstva k BDP-ju Evropske unije znaša 145 milijard evrov. Ta gospodarska realnost je nekaj, kar moramo imeti v mislih, ko govorimo o predlogu EU za direktivo, ki preklicuje sedanje socialne izjeme za pomorščake. Poleg tega moramo vedeti, da tu ne gre zgolj za administrativno spremembo petih relevantnih socialnih direktiv. Resnično ne, gre za zelo zapleteno zadevo, tako z pravnega vidika, kot tudi, če upoštevamo možne negativne učinke na evropsko ladjarstvo, pa tudi na evropske pomorščake, če bi se kakorkoli spremenila evropska socialna zakonodaja. Z drugimi besedami, razprave med EXO in ETF-om o tej pomembni temi niso kar tako, pravno nasprotno. Kar nekaj časa je trajalo, da smo dojeli zapletenost te zadeve in da smo spoznali vse interese in skrbi obeh strani. Kljub temu pa po intenzivnih in zahtevnih razpravah sta ETF in EXA uspela narediti tisto, kar se je mnogim zdelo nepredstavljivo. Uspelo nam je doseči dogovor s konkretnimi predlogi za spremembe prvotnega predloga komisije. Naš skupni predlog predstavlja tisto, čemu rečem pošteno, vendar zelo ravnljivo ravnovesje med interesi in skrbmi obih organizacij. Tudi naši člani so to besedilo podprli. Gospa predsedojoča, spoštovani poslanci, kompleksnost te zadeve je zdaj nekaj, kar priznavajo vsi. EXA, ETF in njihovi člani. Mislim pa, da tudi Evropska komisija in nedavno tudi svet ministrov priznavata, kako zapletena je ta zadeva. Tudi v svojih razpravah boste, upamo, prepoznali kompleksnost in upoštevali to, da smo socialni partnerji našli pošteno, vendar pa zelo krko ravnovesje. Kompromis kot je dejal kolega, smo dosegli in poiskali pravo pot, da lahko zaplešemo naprej. Zdaj pa poročevalci v senci, nekateri sedijo ob meni, najprej Agnes Jongerius. Voda. Hvala, predsedujoča. Hvala tudi vsem tistim, ki ste danes prišli in ste z nami ter pojasnjujete svoje stališče. Rada bi vam čestitala za dogovor, ki ste ga dosegli. Nikakor to ni bil sprehod po naravi, kot bi človek dejal, ampak dejansko vidimo, da ste uspeli opraviti ogromno delo, da ste uspeli doseči ta dogovor. V prejšnjem sklicu Evropskega mandata oziroma Evropskega parlamenta nam to ni uspelo in to, da je vam zdaj uspelo, si resnično zasluži čestitke. Par vprašanj imam za socialne partnerje, potem pa še vprašanje za komisijo. Moje prvo vprašanje je morda nekaj, kar ste že vsi predvidevali. Ampak kljub temu, zdaj smo dosegli dogovor in upoštevati moramo tudi dejstvo, da so pomorščaki tisti, ki najbolje poznajo panožni socialni dialog. Mislim, da bi mi v Evropskem parlamentu morali podpreti vaša prizadevanja. Zato predvidevamo, da bo najboljša rešitev ta, da sprejmemo v parlamentu ta vaš dogovor. Ali se strinjate s tem? Drugič, glede vsebine same. Vsebina besedila, ki je bilo dogovorjeno, je jasna. Razumem, da poteka še nekaj razprav v zadnjem trenutku glede priglasitve kolektivnih preseškov. Morda lahko poveste kaj več o tem. Pa še zgolj iz radovednosti. Zakaj ste se odločili za to kontaktno točko za kolektivne preseške, za pomorščake? Zakaj? naj bi se to zgodilo samo takrat, ko gre za dogajanje v EU. Zakaj ste se torej omejili zgolj na EU? Moje vprašanje za komisijo pa je naslednje. Gospa Vos je pravkar omenila, da je bil dosežen ta dogovor in kakšen je bil njegov sprejem v komisiji. Ste bili zadovoljni, se svet in komisija strinjata, da je najboljši način naprej ta, da delamo s pomočjo tega že sprejetega sektorskega dogovora. Ula, Hvala lepa. Ula Tornes. Ja, tak. Uh, også jeg vil rigtig gerne kvittere for den uh, store indsats, uh, som uh, parterne her har udvist. Uh, jeg hvala. Zahvaljujem se vam za vsa prizadevanja, ki so eh, jih v to vložili socialni partnerji. Prihajam iz Danske in tam smo navajeni na to, da se partnerji dogovorijo in v tem trenutku, eh, ko pridejo do tega sporazuma, do tega dogovora, ga potem spoštujejo tudi politiki. Imam pa vprašanje, ki je naslovljeno na komisijo. Zanimivo bi nam reč bilo vedeti, kje smo pri tem sporazumu, ali ta sporazum je na ravni, ki jo je predvidela komisija že na začetku. Partnerji pravijo, da so se morali res strašno potruditi, da so lahko prišli do dogovora in nekoliko smo se oziroma so se odmaknili od prvotnega predloga komisije. Zato me zanima, kakšno je stališče komisije do tega dogovora. Thank you. Uh, Hvala. Vidim sedaj, da Arneja ni gospa McIntyre. Res je, Arne Gerike ni mogel priti, zato me prosil, da v imenu EKR povem par stvari. Najprej se želim zahvaliti vsem govorcem, ki so spregovorili do zdaj. Zahvaliti se želim tudi naši poročevalki. Gospa Morašat je vedno pravi dobro delo za naš odbor in vedela sem, da to ne bo nobena izjema. Globalna narava ladjarstva skupaj s praktičnimi težavami opredeljevanja tega, katera jurisdikcija velja za določene pomorščake, vse to je povzročilo, da je uporaba zakonodaje zelo zapletena. EKR pozdravlja to, da bi izključili direktivo o napotenih delavcih. Če bi bila ta direktiva vključena, bi to prineslo samo minimalno prednost, pomenilo pa bi, da bi morali direktivo bistveno spremeniti in ponovno oceniti opredelitev pojma napotitev. Sprijemamo tudi to, da je sedani scenarij ob nekaterih izjemah nespremljiv, zato sprejemamo to, da bi odpravili sključitve za pomorščake vendar pa bi lahko to povzročilo, da bi ladjarji pluli pod kako drugo zastavo. To pa potem pomeni, da bi raven zaščite, ki jo želi komisija uveljaviti za evropska plovila, to raven bi izgubili. Dokazi socialnih partnerjev kažejo, da pod pogojem, da osnutek direktive prizna edinstveno delovno okolje pomorščakov, bi izključitve lahko odpravili z relativno majhnimi stroški za lastnike plovil in z zelo majhnimi motnami v delovanju ladi. Očitno so sindikati in ladjarji pozivali k temu, da se to hitro naredi in očitno tudi zelo podpirajo predloge sprememb. Ocene učinka komisije ne govori o potencijalnih stroških za direktivo o informacijah in posvetovanju, ker ni statističnih podatkov o recimo ribiških plovilih, komercialnih plovilih. Komisija ocenjuje, da bi komuniciranje preko satelitskega telefona lahko pomenilo 632 evrov. Za enkratno uporabo. Torej, vlada soglasje, da bo le Evropska unija dosegla usklajenost pravil, vendar pa smo zelo previdni. Zagotoviti moramo, da ne bomo med pogajanji ustvarili še dodatnega bremena, ki bi preneslo le malo koristi. Samo za to prosim. Patrik Le-Jarik is not here. Patrika Le-Jarika ni tu. Jean Lambert tudi ne vidim. Potem pa besedo dajem gospe Danieli Ajuto, ki zastopa skupino EFDD. Si, grazie. Hvala, gospa predsedujoča. Kolegi, danes nadomeščam Tiziano Begin, ki je poročevalka v senci za to direktivo in ki ne more biti tu zato, ker ima obveznosti v Rimu. Z veseljem smo sprejeli predlog direktive komisije. Pomorščaki so manj socialno zaščiteni v primerjavi z drugimi, to pa pomeni tudi neenakost, ki je danes ne moremo več sprijeti. Poleg tega manjša socialna zaščita pomeni tudi, da so bili pomorski poklici manj privlačni za mlade in zlasti kvalificiranih delavcev, ki jih je premalo, že čutimo. Predlog te direktive prihaja skupaj z soglasjem med socialnimi partnerji, kar pozdravljamo, čeprav gre še le za prvi korak, da bi pomagali sektorju, ki pomoč po našem mnenju zelo potrebuje. Zato z naklonjenostjo sprejemamo predlog direktive, zahvaljujemo se poročevalki in skupaj skupaj z drugimi kolegi bomo delali, da dobimo optimalen rezultat, pri čemer pa smo zelo odprti za predloge vseh socialnih partnerjev. You, uh... Hvala. Gospe dajem, uh, oziroma besedo dajem gospe Rijat v imenu odbora za ribištvo. Mislim, da smo vsi v isti situaciji, kar zadeva situacijo po morščaku, zato sem z veseljem prebrala predlog komisije. Potrebujemo varnost in podporo za pomorščake, čim bolj znižati upravno breme, če želimo doseči kakršnokoli rast, predvsem pa potrebujemo ukrepe v zvezi z direktivo o napotenih delavcih, da preprečimo socialni dumping. Komisija naj spremlja socialni dumping v tej panegi. Veseli me, da smo vključili tudi klauzulo o neregresiji, vendar pa me par stvari skrbi. Priglasitev kolektivnih presežkov ne sme biti prepuščena lasniku ladje oziroma državi, pod katero pluje, možnost derogacije od priglasitve kolektivnih preseškov je potrebno opredeliti. Vemo, da se plovila zelo razlikujejo, tudi po velikosti in številu zaposlenih, zato ne moremo imeti enega ukrepa. Če ji neko plovilo zaposluje 30 ljudi, je to nekaj drugačnega od družinskega majhnega plovila. Prav tako moramo biti pozorni tudi zato, da zagotovimo visoko raven zaščite skozi celo življenje, da povečamo socialno varnost. Prav tako ne smemo pozabiti na predane delavce. Vedeti morajo, da ko se bodo starali, bodo še vedno lahko igrali pomembno vlogo. Mislim, da bi rezultat teh pogajanj moral biti skladen z agendo za nova delovna mesta in novo, eh, nove kadre. Prav tako moramo revitalizirati skupnosti in pomorstvu dati več prestiža. Skrbi tudi tehnološka posedebitev in stroški povezani s tem in dejansko upam kot članica odbora za ribištvo, da nam bo uspelo dati ustrezna priporočila za več financ za posodobitev ladij, ki potrebujejo sodobno tehnologijo, zato da bodo te ladje lahko nadaljevale svojim delom. Komisijo prosim, da zagotovi sredstva na tem področju in da izboljšamo potencial mladih na tem področju. Imamo vprašanje. Omenili ste oceno učinka komisije. Dve študiji naj bi bili opravljeni. Ena glede tako imenovanega flagging out, druga pa glede karijere pomorščakov. Zanima me, koliko časa moramo še čakati, preden se bo to začelo izvajati. Zanima me, kakšni bodo rezultati. Uh, Hvala lepa. Besedo dobi komisija. Par vprašanj je bilo za vas, pa tudi nekaj pripomb s tem v zvezi. Izvolite. Merci, la um... Hvala, predsedujoča. Predlog, eh, ki je pred nami, eh, predlog eh, komisije, o katerem danes razpravljamo, ni prišel kar od nekod ampak je to stvar, ki jo pripravljamo že leta. In naj predstavim celotno zgodbo. Kot vsi predlogi v okviru člena 153 pogodbe, torej v okviru socialnega poglavja, komisija pripravi predlog šele potem, ko je opravila posvetovanja na podlagi člena 154 pogodbe torej posvetovanja s socialnimi partnerji. To je bilo upravljeno v dveh posvetovalnih fazah. Takrat so eh, socialni partnerji iz sektorja ribištva odobrili predlog komisije, da bi zaključili s temi izjemami v tej, v tej seriji direktivi. In v sektorju trgovske mornarice se socialni partnerji niso uspeli dogovoriti sindikati so bili temu naklonjeni, delodajalci pa manj. Prav tako delodajalci niso bili naklonjeni pogajanjem v okviru socialnih partnerjev, kot je v tem okviru predlagala komisija. Zato smo, začeli, zato smo nadaljevali našo oceno učinka, nadaljevali pa smo tudi z dialogom s socialnimi partnerji zlasti smo imeli dialog z industrijo in se z njo pogovarjali o posebnostih pomorskega sektorja, ki jih v celoti priznavamo. Zato smo v našem predlogu ubrali tako pot, ki bi zmanjšala breme in finančne posledice sprememb hkrati pa je to vseeno ambiciozen pristop, s katerim želimo zbližati pravice delavcev, ki delajo na kopnem in delavcev, ki delajo na morju. Medtem od novembra 2013 so pogovori z državami članicami v svetu pokazali, da imajo nekatere države članice zelo močno industrijo, zlasti eh, v okviru trgovske mornarice in te države so imele veliko vprašanj. Izkazalo se je, da so se potem socialni partnerji vseeno sestali, ker so ugotovili, da v zvezi z nekaterimi elementi predloga komisije ni napredka, da pač v svetu ni prišlo do napredka v zvezi s temi predlogi. Ne vem, ali pri komisiji lahko rečemo, da imamo radi tango, mogoče nam je bolj všeč, četvorka ali pa celo kolo, kaj ti pri nas je res zelo veliko akterjev in smo tudi v procesu so zakonodajalcev. In torej želimo si sodelovanja socialnih partnerjev in prav oni so na njihovi ravni omogočili, da smo prišli do rešitev. Te rešitve so lahko pozitivno prispevale k nadaljnim razpravam v svetu. Naša ocena pa je naslednja. Nasplošno je skupno stališče socialnih partnerjev tako, da se ujema s splošnimi priporočili, splošnim predlogom komisije. Kljub temu pa so socialni partnerji našli nekoliko drugačno ravnovesje pri nekaterih določbah, kot pa je tisto ravnovesje, ki ga je predlagala komisija. Zato je zdaj treba pogledati te svežnje in različne, različna ravnovesja. Pričemer so splošni cilji enaki. Predlog socialnih partnerjev gre na nekaterih področjih dal, kot predlog komisije, na drugih področjih pa ne gre tako daleč kot predlog komisije in to je zdaj treba natančno pogledati v razpravah v svetu je bil prispevek socialnih partnerjev dobro sprejet, razumeli so ga kot koristen predlog, saj številne države članice so ga tako razumele. Sedajni predlog je sedaj ohranjen, smo v so zakonodajalskem predlogu in v prihodnjih tednih bomo s svetom in parlamentom poskušali doseči dogovor o tem predlogu. Upamo, da bo to v začetku prihodnjega leta. In zdaj bi rada odgovorila na nekatera vaša vprašanja. Če odgovorim na vprašanje gospe McIntyre o tem, kakšen je učinek na stroške, učinek predloga komisije. Na strani 39 ocene učinka je tudi ocena stroškov, podlagi, ki smo jih določili na podlagi posvetovanja in tam vidite te ocene, torej v naši oceni učinka. Na nekatere pripombe gospe poročevalke v, v zvezi s, sektorjem, z ribiškim sektorjem, pa bomo odgovorili čez dva dni v odboru za ribištvo. Hvala. Eh, Mark Dickinson. Hvala. Mark Dickinson, par minut imate, da povzamete. Thank you, uh, thank you, madam chair. Hvala, gospa predsedujoča. Hotel sem se vrniti na zelo očitno vprašanje, ki ga je postavil eden od poročevalcev Senci oziroma poročevalka. Vprašala je, ali socialni partneri želijo vašo podporo. Lahko rečem, da jo absolutno želimo in potrebujemo. Upam, če tudi naš kompromisni dogovor ni zavezujoč, nimamo uradnega, formalnega dogovora o socialnem partnerstvu, ampak če smem biti tako Predrzen bi dejal, da bi na ta dogovor morali gledati tako. Na nje treba gledati kot na pozitiven izid. Kaže potrebo po aktivnem in konstruktivnem socialnem dialogu na evropski ravni in vemo, da Evropska komisija polaga velika upanja v prakso evropskega socialnega dialoga. ETF in tudi Eksa, sem prepričan, smo na to pripravljeni. Naš kompromisni dogovor ni popoln, ampak kateri kompromis pa je? Prepričani smo, da bo pomembno prispeval k temu, da se te izključitve odpravijo in da bomo vse postavili na enako podlago. Srečali smo se na pol poti in dobili rešitev glede zelo pomembnega vprašanja, tako kot je Pija povedala prej. Gre za zelo občutljivo ravnoteže med interesi naših organizacij, vendar pa to predstavlja najboljši kompromis, kar ga je bilo možno doseči. Če povzamem, vse pozivam, da posvetijo našemu dogovoru vso pozornost in ga podprejo, kajti menimo, da je to zelo dober izid tako za pomorščake kot tudi za evropske ladjarje. Hvala lepa. You, Hvala, gospa Vos. Hvala. Naj povem, da se zelo strinjam z Markom Dickinsonom in tem, kar je povedal o naravi našega sporazuma. Upravni luči pogodbe to morda ni zavezujoč sporazum socialnih partnerov, ampak mi socialni partneri gledamo na ta sporazum kot na zavezujoč. To se mi zdi zelo pomembno. Tudi poročevalka Osenci je spraševala o kolektivnih presežkih. Mislim, da je treba povedati, da v nasprotju s prvotnim predlogom komisije EKSA in ETF imata dogovor, da uporabite direktivo o kolektivnih preseških tudi v eh, ladjarski industriji. V primeru, da bi se neko ladjarsko podjetje odločilo za kolektivne preseške, bi moralo spoštovati eh, direktivo 98 skozi 59, vključno za obdobjem ohlajanja. V tem obdobju bi podjetje ladjar moral počakati do 30 dni, preden izvede načrtovane presežke. In v tem času bi se ohladile strasti in opravili pogovori z socialnimi partnerji, sindikati glede načina presežkov. Pristojni organi države zastave morajo biti obveščeni o tej odločitvi. To je tudi v sami direktivi. Tu so pomembni pravni razlogi in tudi načelo države zastave. To načelo, temu načelu sledijo mnoge države članice. Hvala. Hvala, gospa Moran Šatje. Beseda je vaša za zadnje pripombe. Merci, Hvala, predsedujoča. Najprej naj se zahvalim našim partnerjem. Zato, ker so prišli na to predstavitev in mislim, da se jim lahko zahvalimo zato, ker so vsem kolegom predstavili, kako pomemben je ta sektor v Evropi za evropsko gospodarstvo in ker so povedali, kako pomembno je, da se te direktive razvijajo zato, da pač rešimo ta problem izključenosti. In potem druga stvar, ki se mi zdi res zelo pomembna, to je pomen tega preddogovora, ki so ga dosegli z usklajevanjem in to je res izjemno pomembno, tega res ne podcenjujem. Hkrati pa je to temeljilo na skupnem razumevanju, ki, do katerega so prišli potem, ko je ta prenovitev direktive propadla marca, aprila lani. In ta propad nas je vse spodbudil tako na vaši strani kot nas na strani parlamenta k prizadevanjih po uspehu. Kajti tokrat nimamo več pravice ne uspeti. Zato si res želim vključiti vse poročevalce v senci, zato da bomo se usklajevali in obveščali. Tretja stvar, ki bi jo rada povedala je naslednja. Številni ste omenjali to točko in to je pomen socialnega dialoga. V zvezi s tem se z vami popolnoma strinjam, zato sem tudi vsem mojim kolegom, poročevalcem v senci iz različnih političnih skupin predlagala, da v med skupini, ki je, med, in, eh, ki je sindikalna med skupina, torej, torej skupina, ki združuje predstavnike parlamenta in sindikatov, ki jih tukaj pozdravljam, torej da lahko skupaj v tej medskupini delamo za to, da bomo zagotovili čim širši konsens in čim več glasov za na plenarnem zasedanju. To se mi zdi res nujen način dela. Sami ste rekli, da gre za zelo kompleksno vprašanje. Zelo cenim delo, ki ste ga že opravili, vendar kljub vsemu pozivam vse poročevalce v senci, da ker gre za spreminjanje petih direktiv, torej petih besedil, Torej pozivam vse, da parlament res opravi svoje delo so zakonodajalca. Točno veste, da je spreminjanje direktiv zelo natančno delo pravnikov, lingvistov, to je, vključuje zelo natančno zakonodajno delo. Zato to ni nekaj, kar bi lahko opravili kar tako v svežnju. Dogovor, ki ste ga dosegli med sabo o delu pomorščakov, na podlagi tega dela moramo pa mi v Evropskem parlamentu opraviti pravo zakonodajno delo in pri tem računati na vse partnerje. S tem zakonodajnim delom bomo lahko dosegli dogovor, torej mi vsi, in se uskladili z listino o človekovih pravicah, ki smo jo izglasovali. Kajti nikakor mi kot zakonodajalec ne moremo izglasovati listine o temeljnih pravicah, potem pa določeno kategorijo zaposlenih izključiti iz področja uporabe te listine. In potem še ena stvar. Želimo si, da bi nove tehnologije, ki se zdaj uporabljajo na plovilih, a, naš kolega ali kolegica iz odbora za ribištvo je odšel, ampak upam, da mu bodo to posredovali, ampak upam, da bomo o vprašanju nove tehnologije se lahko posvetovali tudi z osebjem in da bomo imeli tudi druge, druga številna posvetovanja. Kajti danes obstaja res zelo veliko možnosti za posvetovanje z zadevnim osebjem. Tako hotela sem vam samo nekako opisati delo, ki smo si ga zastavili in roke. Torej, z današnjim posvetovanjem začenjamo naše delo tukaj, vsi skupaj. Smo se pa že sestali v okviru političnih skupin. Prvi osnutek besedila bo poslan v prevajanje do 18. decembra. Kot vidite, bo to šlo zelo hitro. Potem bomo ta prvi predlog osnutka poročila obravnavali 21. ali 22. januarja 2015. Upamo, da bomo imeli rok za predloge sprememb 29. januarja, da bomo te predloge sprememb lahko obravnavali na seji 26. februarja. In da bomo sporočevalci v senci lahko pripravili morebiten kompromis v tednih 10, 11 ali 12 tako bi lahko imeli trdno glasovanje v odboru za zaposlovanje. Ne smemo namreč podcenjevati pomembnosti glasovanja v odboru, kajti od dogovora v našem odboru je odvisno tudi glasovanje v plenarnem zasedanju. In zato jaz računam na vas, vi pa lahko računate na to, da si bom res prizadevala za uspeh te direktive. Hvala. Hvala. 24. marca naj bi sprejeli ta dokument v našem odboru. Hvala vsem za vaše prispevke. Tri minute časa si vzamemo, preden bomo nadaljevali s poročilom EURES. Okay, we start with uh, the. Uh... Dobro. Začenjamo točko, ki se nanaša na EURES, Evropska mreža služb za zaposlovanje, dostop delavca do storitev na področju mobilnosti in nadaljne povezovanje trgov dela. Vsak od govorcev bo imel šest minut za svojo predstavitev. Začenjamo s tem, da besedo dobi gospod Robert Plumer. Eurobiznis, izvolite. Hvala, lep pozdrav, hvala za povabilo in priložnost, da vam dam par pripomb z vidika Eurobiznisa. Najprej je treba povedati, da podpiramo ukrepe, ki lahko spodbudijo mobilnost med evropskimi državami. Eures se nam zdi, da lahko odigra pomembno vlogo pri tem, še zlasti v povezavi s splošnim ciljem uredbe in prenove Euresa. To pa je, da bi bolj uskladili ponudbo delovne sile in popraševanje. Treba je povedati, da morajo delodajalci ohraniti ustrezno fleksibilnost. Tu bi omenil tudi Eurosov portal. To je vsebovano tudi v novem predlogu za Eures. Vključene bojo tudi zasebne zaposlovalne agencije, pa tudi čezmejna pripravništva in vajeništva. Vse to načeloma podpiramo, vendar pa, kot rečeno, so tukaj tudi nekatere bolj konkretne točke, ki bi jih ravno tako rad omenil. Kot rečeno, podpiramo načelo, ki se nanaša na pripravništvo in vajeništvo, menimo, da to lahko poveča zaposljivost ljudi, ki sodelujejo, prav tako pa lahko to prinese koristi tudi za delodajalce. V povezavi s tem in še zlasti v povezavi s pripravništvi želim povedati eno stvar, gre bolj za načelno stvar, ki se navezuje na to, kako se v uredbi opredeljujejo pripravniki in pripravništva. Pripravniki naj bi vstopili v delo na razmerja in bili opredeljeni kot delavci. Na načelni ravni moramo povedati, da na pripravnike ne gledamo kot na zaposlene, ne glede ali gre za odprti trg ali kaj drugega. Ne obravnavamo jih kot eh, zaposlenih. To je treba povedati v povezavi z členom 2, ki govori o predelitvah pojmu. Prav tako mora biti v uredbi dovolj prostora za to, da se opredeli drugačen status pripravnikov. Uredba je usmerjena zlasti v pripravništva na odprtem trgu. Mislim, da bi morali priznati tudi možnost čezmejnih pripravništv kot del izobraževalnega procesa. Omenjeno je, da bi lahko izključili taka pripravništva iz učnih načrtov. Ideja pa, ki jo želimo dati, je ta, da bi bilo več sodelovanja med programom Erasmus in Euresom. Vidimo, da Erasmus ponuja možnosti za študij v tujini, za univerzitetne študente in menimo, da bi lahko tesneje sodelovali in s tem omogočili čezmejno mobilnost. To pa je seveda v povezavi z doseganjem boljšega ujemanja med študenti in povpraševanjem. Študenti bi na ta način izboljšali svojo zaposljivost. Podobno velja tudi za vajeništvo. Tudi to ne bi bilo vključeno v novo uredbo. Velja podobno boljša povezava s programom Erasmus in pri vajeništvu moramo vedeti tudi, da je regulatorno okolje različno v različnih državah. To se razlikuje ne samo med državami, ponekod tudi znotraj države med regijami. To seveda lahko vpliva na to, odvisno ali gre za dualni sistem, ali sistem temelji v prvi vrsti na delu ali šoli. Skratka, menimo, da mora biti dovolj prostora, da se upošteva te razlike. S tem v povezavi še bolj tehnična točka, kako se na portalu prikazujejo informacije o, pri, o vajeništvu. Kot rečeno, obstajajo različni sistemi. Če vzamete dualni sistem, morate omogočiti, da se prikažejo informacije glede vrste pogodbenega razmerja z podjetjem, ki ponuja vajeništvo potem različne praktične informacije in plačilo. In še zadnja stvar, ki jo želim povedati, nanaša pa se na ulogo evropskih socialnih partnerjev. V uredbi je možnost, da bi evropski socialni partnerji dajali svoje mnenje o osnotkih nacionalnih programov. To bi po našem mnenjem morali narediti na nacionalni ravni z vključitvijo nacionalnih akterjev. Ne vidimo tu uloge evropskih socialnih partnerjev, da bi ti komentirali nacionalne programe. Hvala lepa. Uh, Hvala. Besejo predajam gospi Denaktergal iz. ETUC. Najlepša hvala, predsedujoča. Hvala, da ste nas povabili k sodelovanju v izmenjavi mnen o predlogu uredbe o EURES-u. E Kot veste, smo ETUK in sindikati zelo sodelovali pri mreži EURES in to od leta 1994, ko je mreža je res zagledala, ugledala dan. Seveda spodbujamo mobilnost, zagovarjamo mobilnost, ampak ta mora biti pravična. In eh, čeprav je mobilnost zelo pomembna evropska tema, to ni vedno rešitev za brezposelnost. Če mobilnosti ne spremlja ustvarjanje delovnih mest, je to samo nekakšna iluzija zato v okviru mreže EURES in EURESovega čezmer, čezmejnega partnerstva se to deli tudi preko različnih služb za zaposlovanje. Prizadevamo si tudi za kakovostna delovna mesta. Kot je povedal moj predhodnik, si tudi mi želimo mobilnost pripravnikov, vendar mora biti mobilnost pravična in ni treba govoriti o tem, veste, kaj hočem povedati. Kot sem že povedala, je mobilnost zelo pomembna tema v Evropski uniji in tudi komisija ji pripisuje velik pomen. In tudi nova komisarka, ki je zadolžena za eh, zaposlovanje, usposabljanje in mobilnost. Poleg tega imamo tudi to direktivo, s katero je treba zagotoviti obstoječe pravice mobilnih delavcev. Za nas je, zelo, je ta direktiva zelo pomembna, kjer so, bila, so bili naši predlogi sprememb podprti in jih je podprlo tudi mnenje parlamenta. V zvezi z izvajanjem pa bi rada povdarila naslednje. Na eni strani je priznavanje in zahteva, tega, da se, zahteva potem, da se okrepi mreža EURES, po drugi strani pa imamo tudi to, da je treba okrepiti ključno vlogo socialnih partnerjev pri dajanju informacij in pri svetovanju. Na tak način se zagotovi spoštovanje pravic mobilnih delavcev. In če se eh, zdaj sklicujem na to direktivo o izvajanju, kjer piše, da morajo države članice ustanoviti urade, ki bodo zagotavljali pravično mobilnost, je treba tudi zagotoviti pomembno ulogo sedanjih struktur. Nobenega smisla nima, da ustanavljamo nove urade, če že imamo eh, urade Euresa in urade sindikatov v regijah in ne vemo, zakaj bi to ustanavljali v regijah, kjer ni čezmejnih partnerstv. Novo uredbo podpiramo, ker krepi vlogo mreže Eures. Vendar pa mreža Euros ni dovolj vidna, ne vidi se dovolj dobro, kaj je bilo narejeno na tem področju, kaj je bilo narejeno na področju izmenjave delovnih mest. Sodelujemo tudi v okviru javnih zavodov ali služb za zaposlitev. Vprašanje, ki se pojavlja že od samega začetka, pa je, ali naj pri tem sodelujajo tudi uh, zasebne službe za zaposlovanje in to javne službe skrbi. Čeprav obstaja določen sistem za nadzor udelež, udeležbe, ni čisto jasno, kako se to odvija. Zato je zelo pomembno, da se zagotovi okvir za spremljanje in nadziranje udeležbe. V tem okviru je tudi zelo pomembno v okviru mreže EURES. Zdaj socialni partnerji sodelujajo, pa ne samo na ravni EU in na regionalni ravni, pač ne v vseh regijah, ampak preko obstoječih medregionalnih svetov smo prisotni, ampak že od samega začetka vse čas prosimo svetovalni odbor za prost pretok delavcev in tudi pošiljamo pisma komisiji, da se prizna, da ključna vloga socialnih partnerjev tudi na nacionalni ravni. In to je tudi del nalog nacionalnih uradov za koordinacijo, ki so bili vzpostavljeni. Naloge in spremljanje, ki ga izvajamo v okviru skupine za koordinacijo Euros, EURES, je pokazalo, da je to treba še izboljšati in to je treba tudi zapisati v uredbo. Potem pa naslednja stvar, čezmejna partnerstva. Za nas je čezmejno partnerstvo Euresa res ključni organ, kjer poleg regionalnih služb za zaposlovanje imate tudi socialne partnerje in za uh, sindikate je to medregionalni svet sindikatov, kjer poleg tega, da izmenjamo podatke o prostih delovnih mestih, kajti ponekod tega sindikati ne smejo početi, je to kaznivo, um, tam mi tudi izmenjujemo stike in zagotavljamo informacije in svetovanje preko 80 svetovalcev Euresa, To so sindikalni svetovalci in preko 40 svetovalcev za zaposlovanje. To v uredbi ni zapisano, lahko pa sprememo to, da v uredbi obstaja samo sklicevanje na čezmejno sodelovanje. Danes pa je komisija povdarila, da obstaja milijon sto tisoč obmejnih delavcev in tem je treba prišteti še družine, njihove družine, čeprav eh, so delavci pomembni, je pač treba pogledati celotno sliko. Veste, da obstajajo ovire za njihovo delo, vedno nove ovire se pojavljajo. ustanov, narejene so bile tudi na področju socialne varnosti, delovne zakonodaje in obdavčitve. In čeprav imamo bilateralne dogovore o obdavčitvi, se pojavljajo še nove ovire. In to so zdaj glavna sporočila, ki jih želimo posredovati skupaj z našimi organizacijami članicami. Hvala. Uh, hvala. Besedo predajam gospodu Eriku Arkensu, upravitelju EURES za flamsko službo za zaposlovanje. Najlepša hvala. Hvala za povabilo. EURES je na dnevnem redu že kakšna štiri leta v zvezi s to reformo. V teh štirih letih smo si številni premislili glede tega vprašanja, ki je pred nami. VDAB je tudi predlagal reformo Euresa. Leta 2012 smo Euresove storitve vključili v naše storitve VDAB. Delamo tudi na področju mednarodne mobilnosti, seveda tudi na področju regionalne in medregionalne mobilnosti. In naredili smo tudi premik v to smer, da EURES uporabljamo samo za informacije v zvezi z iskanjem ustrezne zaposlitve. pri nas v naši službi za zaposlovanje, torej pri VDAB, se osredotočamo na pokrivanje potreb po tistih poklicih, kjer, obstaja, eh, kjer obstajajo največje težave. To je naprimer na področju računalničarjev in strokovnjakov za IT. Uporabljamo tudi na svete strokovni, strokovnih organizacij, zato da pridobimo ustrezne informacije in pri tem ne sodelujemo le s socialnimi partnerji, ampak tudi z zasebnimi službami za zaposlovanje. VDAB ima dogovore z zasebnimi službami za poslovanje, teh je približno 3300 in tudi oni upisujajo svoja prosta delovna mesta v našo bazo podatkov in to se potem pojavi tudi v Euresovi bazi podatkov. Leta 2012 o, e, od tega leta naprej smo dosegli že kar nekaj napredka kar nekaj delovnih mest nismo uspeli zapolniti in če bi me kdo vprašal v tem obdobju, bi koliko delovnih mest nismo uspeli zapolniti, bi rekel nič, ampak v resnici jih je nekaj vseeno bilo in to je veliko in zato tudi sodelujemo z zasebnimi službami za zaposlovanje. In zato tudi razmišljamo o reformi Euresa in o uredbi, ki je trenutno pred nami. Zato podpiramo partnerstva. Pomembno je, da se izmenjajo podatki o prostih delovnih mestih in zagotavljamo tudi odprte podatke, ki jih lahko izmenjujemo tudi z drugimi službami za zaposlovanje. Mislim, da je to smer, ki jo moramo obrati. Kljub temu pa je v novem predlogu uredbe še nekaj problematičnih točk. Prizadevamo si za preglednost trga dela in za zapolnitev delovnih mest. Zato moramo biti pozorni, da prehod od informacije do tega, da se najde ustrezno delovno mesto za ustrezno osebo, da to ne bo postalo preveč suho in avtomatizirano. tukaj moramo še vedno ohraniti boj proti socialni izključenosti. To mora še vedno ostati del dela, ki ga upravlja EURES, kajti EURES je kljub vsemu financiran iz javnih sredstev. Za nas je pomembno tudi sodelovanje socialnih partnerjev, ne samo zato, ker so socialni partnerji, ampak ker imajo s tem veliko izkušenj. naše iskalce zaposlitve in naše delodajalce hočemo tudi kdaj obvestiti o določenih vprašanjih. Kar pa se tiče pripravništva in vajeništva, tukaj imamo težave. V Belgiji smo že poskusili in lahko bi rekli, da je Belgija kot Evropa v malem. V Belgiji smo že poskusili, ampak nekako ne moremo tega organizirati tako, da bi pripravništvo in vajeništvo preseglo regionalne meje. In eh, če imamo mi s tem težave, se bojim, kaj bo potem šele na evropski ravni. Potem je za nas pomembno tudi to, da ohranjamo nadzor, ko bomo izvajali novo uredbo o delovni obremenitvi in finančnem učinku. In potem še nova definicija ESCO. Zelo pomembno je, da imamo zagotovljeno interoperabilnost, vendar moramo tudi upoštevati eh, oziroma poskrbeti, da bo šel EBSCO tudi v pravo smer. V uredbi je to že omenjeno in to je, hkrati pa je to orodje, ki ga še ni, ki še ni pričakov, ki še ni do, dokončno narejeno in se zato sprašujemo, v kaj se spuščamo. Us, za nas kot javno službo za, za poslovanje je zelo pomembno, da sodelujemo z različnimi partnerji na najrazličnejše načine. Zato moramo ohraniti prilagodljivost pri izvajanju in ne smemo sprejeti preveč predpisov. potrebna je dobra vključitev javnih služb oziroma dobra povezava javnih služb za zaposlovanje z uradom za koordinacijo. Urad za koordinacijo je v VDAB, vendar VDAB je tudi v nacionalnem uradu za koordinacijo. Za konec naj povem, da upam, da smo pokazali, da se ne bojimo sodelovanja s številnimi partnerji, vključno s kolegi, ki so danes tukaj z nami. Lahko se strinjamo s kompromisom uredbe, ki je danes pred nami, vendar pa ostaja veliko pomembno vprašanje, kakšne so posledice uredbe, če jo bomo začeli eh, izvajati, to je uredbe o izvajanju in delovni obremenitvi. Amen. Hvala. Besedo predajam gospodu Penelu, direktorju Konfederacije zasebnih služb za zaposlovanje. Hvala, predsedujoča. Hvala, da ste nas povabili. Eures je zelo pomemben inštrument za mobilnost, ki ga je treba še okrepiti. rad bi prispeval k temu oziroma povedal, da lahko javna in zas, javne in zasebne službe za poslovanje sodelujejo in, zagot, in so pri tem uspešne. Sodelovanje je uh, nujno. Veste, da je sodišče razsodilo, da je monopol države nad. tem, da najde zaposlitev za človeka nezakonit. Zato zdaj obstaja zakonska obveznost, da so službe za zaposlovanje odprte za sodelovanje. Veste, da evropski trgi dela ne funkcionirajo tako, kot bi morali. Imamo več kot 25 milijonov državljanov, ki iščejo zaposlitev in potem na milijone prostih delovnih mest, ki jih ne moremo zapolniti. To pomeni, da še vedno obstajajo neskladja, nezadostna preglednost trgov dela in nezadostna mobilnost in vse to zmanjšuje možnost, da ljudje najdejo zaposlitev. Zato moramo okrepiti sodelovanje med javnimi in zasebnimi službami za zaposlovanje in vključiti moramo vse posrednike na trgu, zato da najdemo da najdejo zaposlovitev. Zato je naša organizacija zelo aktivna na področju sodelovanja in na področju evropske platforme. Ampak kakšen je najboljši način za vključevanje zasebnih služb za zaposlovanje? Po našem mnenju je treba tukaj spolnjevati več pogojev. Prvič, javne in, služ, in zasebne službe za zaposlovanje morajo imeti, če se le da, enake pogoje. Nekaj primerov na podlagi sedanjega dokumenta. Prvič mislimo, da morajo zasebne službe za zaposlovanje biti hkrati člani in partnerji, zato da ne pride do diskriminacije. Javne službe za zaposlovanje so polnopravni člani in EURES mora posveto, povezovati najrazličnejše vrste izvajalcev storitev, kot to piše v členu 9. In če ne pokrivamo vseh vrst storitev, moramo te, morajo te organizacije biti odprte za različne sodelavce in partnerje. In to mora biti tudi ključen predpogoj za financiranje EURES-a, torej ta odprta vstopnica. In potem naslednji pogoj izbira Euresovih partnerjev. Izbira ne more biti opravljena samo na nacionalni ravni, kljub temu, da ni politične volje, da bi okrepili sodelovanje med javnimi in zasebnimi službami za zaposlovanje v nekaterih državah članicah, lahko obstajajo konflikti interesov. Hmm. Eh, če se naprimer javne službe za zaposlovanje odločijo za sodelovanje z zasebniki. Zato menimo, da moramo imeti odprto mrežo, v kateri lahko sodelujajo različni subjekti. Nekatere družbe, pač eh, vse evropske družbe, Eh, ki so prisotne v več državah članicah, bi naprimer morale potem, če ne bi bilo izmenjave podatkov, morale objavljati podatke v sami posame, vsaki posamezni družbi. Potem bi moramo imeti tudi sisteme licenciranja, to že obstaja v nekaterih državah članicah, obstajati pa mora povsod, da se izognemo nepotrebnemu upravnemu bremenu. Then, with regard to the combination of options for becoming a U.S. partner, uh, you know there are three main activities: sharing job vacancies, sharing. Vemo, da obstajajo različni, različna merila, ki jih je treba izpolnjevati, da lahko postanemo člani Eurosa, vendar pa je treba podatke pri izmenjavi podatkov zagotavljati varovanje podatkov. Nekateri iskalci zaposlitve ali nekatera podjetja nočejo objavljati svojih podatkov. Potem eh, nas nekoliko moti člen 18.6. odstavek, kajti zdi se, da ta določba ni v skladu z evropsko konkurenčno zakonodajo ker določa, da katerekoli pristojbine se ne smejo razlikovati od pristojbin, ki jih zaračunavate za vaše storitve ali za podobne storitve, ki jih izvajajo drugi. Po našem mnenju gre tukaj za izkrivljanje konkurence in zanima me, kakšno je vaše mnenje o tem. In na zadnje, aktivno sodelovanje med javnimi in zasebnimi službami za zaposlovanje je nujno za reformo ampak pogoji za zasebne službe so preostri in zato smo pripravljeni se pogovarjati o tem, kako bi lahko sodelovali v okviru odprte mreže služb za zaposlovanje. Last, uh, floor given to Mr. Mark Hayes. Hvala lepa. In zadnja beseda gre Marku Hensu, ki je koordinator v Eurosu za čezmejno regijo. Ja, hvala, gospod predsedujoča. Če dovolite, bom nadaljeval v nizozemščini, rekli so mi, da je to mogoče. Hvala lepa za besedo in za predstavitve. Jaz sem koordinator za čezmejno regijo Evresa, eh, to je Mojze Rajn. To ni velika regija, ampak dovolite, da predstavim, zakaj gre v tej regiji. To je čezmejna regija, ki zajema pet različnih regij. Združuje nizozemce, nemce in belgice v regiji, kjer imamo regionalno sodelovanje. Imamo tudi nekaj info točk v Ahnu, Maastrichtu, Haseltu, Ježu in nekaterih drugih pomembnih evropskih mestih. 4 milijone prebivalcev in 700 tisoč čezmejnih delavcev. Vzpostavljena je bila ta regija že leta 2003, torej nekoliko prej kot mreža Euros, EURES. Sodelujemo s, partners, s partnerstvi in obstaja tudi politična struktura, ki je čezmejne narave v regiji Mers-Rhein. Tudi financiranje je čezmejno. Nedavno smo zaključili finančno leto 200 tisoč evrov smo imeli v subvencijah in podali smo tudi predlog za prvi javni razpis v okviru uredbe Evropske unije. Glede na novo strukturo in nove postopke, lahko samo javni zavodi za zaposlovanje podajo svoje predloge oziroma prošnje. Če naslednje leto pa bo spet drugače. Toliko kot opis partners, partnerske strukture. S kakšnimi težavami oziroma vprašanji pa se soočamo vsak dan pri zagotavljanju storitev? V tej čezmejni regiji gre se lahko v drugo državo kar s kolesom, kar pomeni, da ima to drugačno razsežnost kot mednacionalna struktura. Tesneje smo povezani, saj če lahko samo vzamemo kolo in gremo v drugo državo, je to čisto drugačno stanje. Če ste čezmejni delavec in pogosto se zgodi, da ste to do upokojitve, je potem res pomembno, da so ljudje dobro obveščeni o posledicah, ki jih to vrstno čezmejno delo prinaša. Direktiva 883 in eh, o koordinaciji služb oziroma storitev socialne varnosti je nekaj, o čemer morajo biti ljudje obveščeni. Ampak to gre dlje od naših vsakodnevnih nalog in zato pride do vrzeli pri obveščanju, ki jo moramo zapolniti s tem, da imamo osebje, ki lahko to vrzel zapolnjuje. Napotitev delavcev, samozaposleni, neodvisni delavci, vse to so vprašanja oziroma zaposleni, ki jih moramo vključiti v obveščanje. Včasih moramo zagotoviti tudi svetovanja, pri čezmejnem delu je tudi struktura družin nekoliko bolj kompleksna in tudi to vpliva na socialno varnost posameznika. Treba pa je omeniti tudi vedno več navidezno samozaposlenih, ki izvajajo čezmejne dejavnosti. To so vprašanja, s katerimi se naši strokovnjaki Evresa soočajo. Poskušamo zagotoviti odgovore na ta vprašanja, In v zadnjih nekaj letih smo sprejeli strategijo, ki izhaja iz izkušenj, ki smo si jih pridobili. Naši strokovnjaki so kot zdravniki, ki morajo diagnosticirati problem. Mogoče včasih strokovnjaki ne morejo rešiti vseh težav, ampak vse lahko napotijo posameznika na specialista. vedno več je čezmejnih informacijskih točk. Imamo tri službe za obdavčenje in te sedijo v isti pisarni, zato da laže zagotavljajo informacije o zakonodaji o obdavčenju za čezmejne delavce. Te pobude so se s časoma razvile druga ob drugi in seveda se zahteva veliko koordinacije med temi projekti zaradi narave mreženja in koordinacije. To pa ni nekaj, kar prepoznam tudi v novi direktivi. Tega ne najdem. Glede Easy je na voljo kar nekaj finančnih sredstev v prihodnih letih. To je seveda dobro. Le nekoliko podrobneje bomo morali preučiti, kako bo uredba izi združljiva oziroma delovala skupaj z direktivo Evresum. Še tri točke, preden zaključim. Zagotavljanje informacij in nasvetov v čezmejni regiji sega dlje od samega zaposlovanja delavcev bolj gre za vprašanje vse življenjske potrebe po informacijah in na svetih za čezmejne delavce. Tu je treba še veliko narediti. V mejnih regijah se lahko vzpostavijo partnerstva. To pa je treba narediti tudi na regionalni ravni. To te strukture za regionalno oziroma zemljsko sodelovanje so nujno potrebne. Ne moramo samo reči, da so države članice tiste, ki so odgovorne za to in da je vse treba narediti na ravni držav članic. Ko si pogledamo čezmejne regije, gre za horizontalni vidik. Zato je pomembno, da so ta načela vključena tudi v zakonodajni akt, ki je pred vami. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Heinz Becker, poročevalec. Dank, eh, Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovani strokovnjaki, katerih prispevke zelo cenim. Hvala lepa za to, kar ste nam že do sedaj ponudili. Sam sem kot poročevalec v senci zelo osebno pristopil k mreži, že v trialogu je bilo govora o tem, da naj bi šlo za mrežo javnih ponudnikov. Pozdravil sem pobudo komisije, iz vaših besed lahko sklepam, da se tudi vam zdi temeljnega pomena, da postane Eures kot platforma še močnejši. Potencijal Euresa je treba še povečati. Upravičeno ste dejali, da obstaja neujemanje med številkami o nezaposlenih in tistih, ki iščejo delo. Že vnaprej naj povem, da bi z veseljem dobil vaše ocene in vaše mnenje, da bomo to pri našem delu še podrobneje ocenili in se odločili, kaj lahko prevzamemo od vas. Sicer pa se želim na kratko dotakniti nekaterih eh, vprašanj. Iz posameznih pripomb sem zaznal dvom glede kakovosti sodelovanja med javnimi in zasebnimi posredniki. Iz flamskega projekta pa smo videli, da se to lahko zelo dobro obnese. Zato sprašujem, kako si lahko predstavljate, to je vprašanje predvsem za predstavnike Zveze sindikatov, kako si torej predstavljate, da bi lahko rešili vprašanje partnerstva oziroma polnopravnega članstva. Tukaj namreč imamo cel spektr tolmačen in ne skrivam, da se daje prednost predvsem javnim ustanovam. Namreč želimo rešiti vprašanje izbiranja tistega, kar nekomu ustreza. Ne želimo, da bi si kdo izbiral to, kar želi, ampak sam menim, da je to ena najpomembnejših tem in tudi zato postavljam to vprašanje. Od vseh vas bi želel slišati stališče, kako kako naj se to zgodi pragmatično in operativno. Uh, Hvala lepa. Poročevalci v senci, najprej Sean Simon. Um, Hvala lepa, gospod predsedujoča. Hvala vsem, ki ste prispevali k temu. To delo je bilo res razsvetljujoče in zanimivo. Sam osebno sem temu zelo hvaležen. Kot prvo naj nekaj pojasnim. Sem nam mora biti jasno, da sistem tak, kot je, ne deluje. Sploh ne. Če si pogledamo število delovnih mest, ki so povezani z eh, prostimi delovnimi mesti, 57 tisoč delovnih mest in 66 tisoč prostih look at Italy, it's 8,000 jobs matched to 12,000. delovnih mest, 12 tisoč prostih. Po različnih državah vidimo različne številke in posod je diskrepanca, posod so razlike med delovnimi mesti ki se ponujajo. Če bomo oblikovali reformo, mora reforma zajemati tudi jamstva, da bomo ta neravnovesja razrešili. Ta zakonodaja zaenkrat ne predstavlja nobenega jamstva. Govorijo o informacijah, ki se zbirajo na nacionalni ravni, nič pa ni govora o tem, kaj se zgodi, če ni usklajevanja med temi elementi. To zakonodajo treba bistveno bolje preučiti in premisliti. Še na hitro skozi nekaj drugih točk. Delegirani akti. Na dnu uredbe vidimo, da komisija dobijo ogromna pooblastila in to ni sprejemljivo. Potrebujemo pravo demokratsko, demokratično odgovornost za razvoj tega sistema. Člen 16 govori tudi o pristojbinah, ki niso spremljive, kajti tu gre za javne storitve in tudi postopno uvajanje ne pride oboštev. Če se navežem na to, kar je povedal gospod Hajtens in njegove izkušnje z Easy in Euresom, težave pri uporabi obeh sistemov. Ja, absolutno, tudi to je problem, ki smo ga identificirali tudi mi. In še na koncu pripravništva in vajeništva, če so to prava delovna mesta, ki so plačena dobro, če ne pa ne. Hvala. Martina Djabalova. Thank you, thank you, Chair. And thank you for organizing this exchange of view. I am very grateful. Hvala lepa za besedo in hvala za organizacijo te izmenjave mnen. Saj nam daje dobre zamisli za nadaljne sestanke poročevalcev senci. Imam nekaj vprašanj. Vprašanje, ki sem ga izpostavila že na enem naših sestankov. Skrbi me namreč, da sistem EURES ni dobro poznan med državljani. Če nekoga vprašate, nekoga izven evropskih institucij, niče ne ve, kaj to je in kako deluje. Tako da je vprašanje tako za čezmejno regijo, ki že imajo izkušnje, in za VDAB, za Flamski zavod za zaposlovanje, kako ste se soočili s tem med vašim delom in kaj se lahko naučimo iz tega, kako bi dvignili raven ozaveščenosti v javnosti o Euresu, kaj lahko naredimo še več na lokalni ravni, kakšno je vaše mnenje. In želim še nekoliko bolje razumeti z vidika javnih zavodov za zaposlovanje. Ali menite, da imate dovolj sredstev, dovolj virov za upravljanje razširjenih odgovornosti, ki jih predlog predvideva za vas? To je vprašanje za javne zavode za zaposlovanje. In potem še nekaj vprašanj povezanih z vključitvijo zasebnega sektorja. To skrbi nas vse, saj želimo pravično konkurenčnost med zasebnimi in javnimi akteri. Kako lahko zagotovimo to pravično konkurenčnost? Mogoče preko Business Europe in Eurosit? Kakšne so vaše finančne potrebe za sodelovanje in udeležbo v mreži Eures? Ali bi želeli imeti oziroma kako bi delovala schema za povračila stroškov. In zadnje vprašanje za Roberta Planarja iz Business Europe. Omenili ste, da je potrebna dodatna fleksibilnost, da bodo delodajalci umaknili prosta delovna mesta z portala Euresa. Menim, da je to zelo pomembna točka in želim jo razumeti bolje. Veseli me, da bomo govorili tudi s komisijo, tako da mogoče po tej izmenjavi mnen bomo nekoliko bolje razumeli, kakšna vprašanja naj zastavimo komisiji. Zagotovo bomo s poročevalci in poročevalci senci dobro sodelovali. Hvala. Thank you. Uh, is Jana Sitnanska here? Je Jana Sitnanska tukaj? Ne. Potem nam to olajša stvari, saj nam zmanjkuje časa. Zdaj pa Paloma Lopez. Gracias. Dobar dan, hvala in gospod predsedujoča in hvala tudi vsem predstavitvam, ki smo jih slišali. No, delo, ki je bilo upravljeno je bilo dobro in zato se zahvaljujemo poročevalcu in dobro smo sodelovali tudi poročevalcu Esenci z njim. Smo na dobri poti za vzpostavitev platforme, ki, omogoče, ki bi omogočala mobilnost eh, ljudi. Ampak ta platforma ne sme razdeliti Evrope na delavce, ki se selijo tja, kjer je proizvodnja, kjer so proizvodne zmogljivosti. Ne moramo dovoliti, da bodo delavci konkurirali med seboj. Organizirati moramo delovne odnose v Evropi na boljši način. Zato je potrebno boljše spremljanje in bolj omejeno delovanje komisije. Nismo sicer proti temu, da bi se evropski delavci selili tja, kamor, kjer želijo delati. Se ne želimo omejevati prostega pretoka ljudi. No, pomembno pa je preučevati tudi odnose znotraj zavodov za zaposlovanje, kakšen je odnos teh zavodov do delavcev, ki se selijo. Osredotočiti se je treba tudi na zasebna podjetja, se jih ne moremo izpustiti. Videli smo poskuse, da bi povečali sodelovanje zasebnih družb in s tem so jim omogočili tudi dostop do stvari, do katerih drugače ne bi smeli imeti dostopa in tega ne moramo dovoliti. Možnosti za usposabljanje so pomembne tudi na področju obdavčanja, na področju delovnih, delovskih pravic in tako naprej. In kot tretje je ena glavnih točk to, da se uporabi selitev delavcev za pokrivanje deficitarnih poklicev v nekaterih državah članicah, ampak eh, to ni pravi pristop. Zagotoviti je treba pravično konkurenčnost na vseh ravneh. To nas zelo skrbi. Menimo, da je bistvenega pomena, da socialni partnerji bolj sodelujejo in da se države članice bolj zavežejo k vzpostavitvi in delovanju te mreže. Za zaključek naj rečem, da potrebujemo boljše spremljanje, več pooblastil za javne službe, javne zavode in paziti moramo na to, kaj počne komisija. Hvala. Thomas. Hvala. Zdaj pa Tamas Mešerič je tukaj. Izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Najprej hvala, da ste organizirali ta sestanek. Zdi se mi zelo pomemben. Res mi je všeč in zdi se mi zelo koristen. Poskusil bom povedati na kratko, ker nam zmanjkuje časa. Imam samo dve vprašanji za kolege iz mreže Eures. Eno od vprašanj je, da glede na raziskave Ruskega parlamenta in glede na oceno učinka komisije je eden večjih problemov pri Euresu neenakomeren dostop do trga dela, saj delojemalci niso obveščeni o možnosti, ki jo ponuja Eures. Če je to neskladje med delovnimi mesti in namestitvami, če je ta razlika 150 tisoč, to neskladje treba premustiti in treba začeti z aktivnim oglaševanjem storitev, ki jih ponuja EURES. Ali je na voljo sploh kaj virov na to? Drugo vprašanje. Prejeli smo zanimive povratne informacije od različnih institucij, ki pravijo, da kljub temu, da svetovalci Euresa so nasplošno kompetentni in pristojni javni uradniki, vseeno niso enakomerno usposobljeni oziroma storitve, ki jih ponujajo, niso na enaki ravni kakovosti člani so dobili različne informacije o, o istih vsebinah od različnih svetovalcev. Imate kakšne konkretne predloge, kako bi spremljali kakovost podajanja informacij, ki so na voljo? Seveda ne želim, da bi Eh, primerjali te strokovnjake z zdravniki, saj imajo zdravniki drugačno osnovno izobrazbo. Hvala. Thank you. Uh, well, um, listening to all those questions, I... Hvala lepa. No, slišali smo vse te pripombe in menim, da imamo dve osebi, ki lahko podata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 Imam nekaj vprašanj in prosim za odgovore. Moje prvo vprašanje. Zakaj EURES ni zainteresiran za sodelovanje z zasebnimi subjekti? Potem drugič, ali spremljate usodo tistih, ki jim pomagate pri iskanju zaposlitve? In še zlasti, če delate analize, koliko časa v povprečju imajo te osebe delo. Kolikšen je poprečen strošek, da najdete delo za določeno osebo s pomočjo storitev, ki jih ponujete? Katere inštrumente potrebujete, da bi bili bolj učinkoviti? In iz lastnih izkušenj vem, da se lahko zgodi, da tudi zasebna pobuda lahko ima svoje mesto pri iskanju delovnih mest. In kaj bi morali narediti posamezniki? Izvolite. Um Najprej, za razliko od drugih, mislim, da je evro zelo pomemben instrument. In pozdravljam to, kar so povedali strokovnjaki, če tudi imam nekatere zadržke. Imam pa dve konkretne vprašanje. Prvič, glede vajeniških mest, učnih mest in prakse. Vem, da obstajajo pilotni projekti, kdo je sodeloval, se je že kaj zgodilo, že imamo izkušnje. In drugič, vem za težave med delitvijo pristojnosti med državami članicami in Evropo. Mislim, da je to vprašanje še zlasti za gospoda Hajtensa, ki je govoril o teh eh, taktičnih težavah. Ali ne bi potrebovali nekih smirnic, da bi rešili te vsakodnevne težave, še zlasti, ko gre za eh, socialne vprašanja v obmejnih regijah, če gre za vprašanja, ki zadevajo dvo. Stranska vprašanja, ampak pomislite na majhne države, ki imajo 4-5 meja s sosedami. Tam so to vsakodnevna vprašanja, ki jih je težko urejati. Yes, say, Hvala. Hotela sem reči, da na srečo lahko dva odgovorita na večino vprašanj in to sta gospod Erik Arkens in gospod Denis Penel. In In če bi kdo res zahteval, da um, naj še kdo tretji odgovarja, bomo potem ugodili tej prošnji. Gospod Arkansas. Bom nadaljeval v nizozemščini. Um, quite a lot of questions here. Uh, sorry. <laughs> Behoorlijk wat uh, vragen hier. Um, wat betreft de samenwerking tussen publieke en privé. V zvezi s sodelovanjem med zasebnimi in javnimi izvajalci storitev posredovanja zaposlitve. Pomembno je, da so obojni enakopravni. To je res zelo pomembno vem, da v različnih državah članicah odnosi med zasebnimi in javnimi akterji niso vedno optimalni. Zato obstajajo različni razlogi, vendar pa jaz nisem pristojen za to, da bi govoril, zakaj obstajajo te težave pri sodelovanju. Ampak pri nas na Flamskem v VDAB mi skrbimo za upravljanje trga dela in vse, kar lahko naredimo, naredimo zato, da lahko zagotovimo ustrezne informacije na trgu dela. To pomeni, da objavljamo prosta delovna mesta, ponudbe za zaposlovanje in da te podatke dobimo tudi od zasebnih akterjev. V moji organizaciji, v VDAB, smo se res zelo potrudili, da smo optimizirali naše službe, naše storitve. Zdaj so digitalne in mi naše storitve dajemo na voljo tudi zasebnim subjektom. To pomeni, da so naše baze podatkov o zaposlitvah na voljo tudi njim, kar pa je seveda tudi dodatna prednost za zasebne akterje tako lahko zasebne službe za zaposlovanje upogledajo v našo bazo podatkov, imajo pa tudi dostop do iskalcev zaposlitve, ki so v naši bazi podatkov. Zato mislim, da je zelo pomembno, da javni in zasebni akterji, ki ponujajo posredovanje za poslitve, se dopolnjujajo pri svojih naloge. nalogah. Tako javni in zas, javne in zasebne službe lahko dobro sodelujajo, čeprav narava ponudb ni vedno enaka. V zvezi s tem, da, je, da so na voljo vse ponudbe za zaposlitev in v zvezi s tem, da to zaenkrat ne deluje, uh, tako kot vi lahko ugotovim, da pri nas v VDAB imamo politiko, ki jo imamo že kar nekaj let, da objavimo vse ponudbe za zaposlitev na portalu EURES. To pomeni, da so ponudbe za zaposlitev vsem na voljo. In vemo, da portal, tako kot je trenutno zasnovan, ni zelo prijazen do uporabnikov to je res treba priznati. Ampak eh, komisija trdo dela za to, da bi poskušala odpraviti tak položaj, da bi imeli boljšo bazo podatkov, ki bi zagotavljala boljše ujemanje in to bo z prispevkom IPSKA v prihodnosti. Oh, da vidim, če je bila še kakšna tema. Ja. Ali imamo dovolj sredstev, da lahko vse naredimo? kot sem že povedal v vodu, je to za nas odprto vprašanje. To bo v prihodnosti odvisno od tega, kako se bo izvajala ta uredba. Ali se bodo določbe razlagale zelo usko ali ne. Kar nekaj elementov je v okviru, za katere skrbi VDAB, eh, naprimer z zasebnimi akterji smo sklenili dogovor, preden smo objavljali ponudbe. Zdaj pa bomo morali skleniti nove dogovore, da bomo to lahko naredili v okviru EURES. Ampak zdaj um, uh, to počnemo že samodejno, avtomatično. Ali, to potem vse to, ali so potem vse te spremembe sploh potrebne? in mi javna služba za zaposlovanje, menimo, da to, kar je pomembno, je to, da oseba, ki išče zaposlitev, jo lahko tudi najde. Zdaj, eh, če jo lahko dobi v tujini, ji pri nas, pri VDAB, pomagamo. Ampak to je odvisno tudi od delodajalcev, če hočejo zapolniti delovno mesto in če hočejo zaposliti nekoga iz tujine, mu lahko pomagamo. To pomeni, da v bistvu ne delamo neke reklame za EURES, kajti mi pri VDAB smo že znani, mi smo na flamskem že znani. Poznajo nas kot službo za posredovanje zaposlitev tudi v tujini. In če iskalec zaposlitve ali delodajalec se obrne na nas,

Ja, wat de oorzaak is waarom uh, er geen belangstelling is van Eurus. Tako, zdaj pa vprašanje, zakaj zasebni akterji niso tako zainteresirani v Euresu, za Eures. To izhaja iz izkušenj iz nekaterih držav, članic, v nekatere države članice so precej zadržane, kakšne druge pa dosti bolj odprte. In ko smo o tem uh, govorili, um, so zato postale tako zadržane, ampak zdaj besedilo nekako usklajuje obe stališči. Kar pa se tiče VDA-BEA, uh, mi sodelujemo z nekaterimi zasebnimi službami za zaposlovanje, ampak eh, glede na. Za nas to ni pomembno. Za nas je pomembno to, da lahko še naprej delamo tako, kot delamo zdaj. Želimo zagotoviti, da ponudbe za zaposlitev podane pri VDAB-ju ali pri EURES-u se lahko uh, zapolnijo s pomočjo naših storitev. Mi imamo informacije o našem trgu dela, mi vemo, kakšen je najboljši način upravljanja ali vodenja trga dela. In eh, žal eh, se upravičujem, če obstaja kakšno vprašanje, na katerega nisem odgovoril. Kajti vprašanje je bilo res veliko. Mogoče bo kolega lahko odgovoril. Imam še eno vprašanje iz gospoda Mahtana. Hvala. Hvala, predsedujoča. Rad bi podprl to, kar so povedali nekateri govorci, naprimer. Um, predstavnik konfederacije sindikatov, ki je govoril o tem, kakšno vlogo morajo imeti socialni partnerji. Nekatere platforme, eh, agencije EURES imajo težave z upravljanjem. Septembra sem bil na sestanku v Triersu v Nemčiji in sindikati so me opozorili, da jih skrbi zato, ker se jih hoče odstraniti iz eh, upravnega odbora, sredstva se bodo skrčila in tako naprej. In to je v nasprotju z razpravo, ki smo jo imeli že prej, ko smo govorili o boju proti brezposelnosti, torej kako spodbujati mobilnost, kako zagotoviti čim več orodi za zmanjševanje brezposelnosti, zlasti med mladimi. In uh, zdaj vidimo situacijo, kakršna je, če gre za vprašanje stroškov. Eh, mladi so rekli, da je strošek oziroma cena brezposobnosti mladih 153 milijonov evrov, torej bi se že lahko potrudili. Ampak eh, treba je odzvati se na to. EURES ni samo agencija za zaposlovanje, je, eh, EURES je več kot to. Ima tudi vlogo pri svetovanju, pri. O, obveščanju, pri vzpostavljanju gospodarskega tkiva in vprašanje, ki si ga postavljajo sindikati, je, kaj bo z Euresom jutri. Želimo vsi, da bi igral polno vlogo v boju proti brezposelnosti. Gospod Arkens, lahko na kratko odgovorite? Um, ja, dank u wel. Um, nu wat betreft Hvala za vprašanje. V zvezi s stroški, ki so s tem povezani, eh, za nas eh, pri VDAB je pač samo umevno, da imamo lastna sredstva, lasten način financiranja, vendar mora financiranje biti zagotovljeno, če bi slučajno prišlo do problemov mogoče bi kolegica iz sindikata lahko bolj natančno odgovorila na to. Ampak pri nas se stvari odvijajo precej eh, v redu in tudi EURES deluje gladko. Merci, j'essayais d'être la, la plus concise possible et m'exprimer en. Hvala. Poskušala bom odgovoriti čim bolj natančno, zato bom govorila francosko. Prva stvar, ko pomislimo na temeljno nalogo, temeljno vlogo EURES-a, to je sodelovanje med javnimi in zasebnimi službami za zaposlovanje in konec monopola javnih zavodov ali služb za zaposlovanje to je zdaj staro nekaj let, ko je bila sprejeta konvencija ILO. To je tema, ki se že deset let stalno pojavlja. Mi se strinjamo, v bistvu pa tudi nimamo izbire, ker obstajajo merila, ki se polno upoštevanja. In to je bilo zapisano tudi v sklepu Euresu in obstaja tudi, obstaja tudi uh, Um, natančna navodila, kako poteka to sodelovanje. Nekatere službe pa vseeno tega popolnoma ne upoštevajo, vključno, v, vključno z mrežo EURES. Obstaja namreč nekaj držav članic, kjer obstaja prava tradicija sodelovanja z zasebnimi službami za zaposlovanje. Obstajajo torej določena merila, ki jih je treba upoštevati, vendar je treba zagotoviti tudi ustrezen okvir v okviru nacionalnih uradov Euresa, kjer morajo biti prisotni nacionalni socialni partnerji. Naprimer, prišlo je do odstopanja v obmejni regiji, kjer je partnerstvo med Francijo in Katalonijo. v banko podatkov so vključili tudi podatke iz Andore. Vemo pa, da so tam nekatere prakse bolj sporne in o tem smo. O tem smo obvestili komisijo, kajti komisija za nas, po našem mnenju, ima tukaj tudi pomembno vlogo, ker je treba določiti jasen okvir za te dejavnosti. V zvezi z ponudbami za zaposlitev naj povem, da mogoče obstaja kakšna ponudba, vendar pa v bazi podatkov ni dovolj ponudb, ampak treba je biti pošten in povedati, da nekatere države članice nočejo sodelovati, da nočejo vključiti Euresa v svoje službe za zaposlovanje, da nočejo spodbujati mobilnosti, pa tudi, če je pravična ker eh, potem govorijo o begu možganov. In tukaj se soočamo s problemom že 20 let, koordiniram delo v mreži in številni kolegi mi povejo, kaj so problemi, s katerimi se soočamo. Nekaterimi, nekatera ministrstva rečejo, zdaj pa dost, hočemo spodbujati mobilnost za tiste, ki jo želijo. In potem druga stvar, spremljanje ponudb za zaposlovanje ni popolnoma zagotovljeno. In tudi tukaj komisija veliko dela kajti mora poročati parlamentu na srečo in eh, tudi tukaj so stvari, ki jih lahko izboljšamo. Moje vprašanje tukaj pa je, ali bodo, bo zagotovljeno tudi spremljanje ponudb za zaposlitev, ki jih objavijo zasebne službe za zaposlovanje in ali se bo spremljala tudi kakovost teh ponudb in delovnih mest, ki so za njimi. In s tem prehajam na naslednjo bistveno nalogo. Eh, bistvena je v tem trenutku, ko smo v hudi gospodarski in ekonomski krizi. Naprimer, nekaterim obmejnim delavcem se odrekajo nekatere pravice. Zanima me, kje sta tista dva milijona delavcev, ki želijo iti delati v tujino in nekaterim zavračajo to možnost in potem nekatere delavce tudi vračajo, naprimer Belgija, Velika Britanija in tako naprej. In hočemo vedeti, preko katere mreže in preko katerega urada, kajti ljudje nočejo priti kar nekam in tukaj nastopi mreža EURES, pa seveda tudi naši nacionalni uradi. In tudi, kadar gre za več eh, držav, je to lahko dosti bolj zapleteno. kjerkoli v obmejnih regijah, lahko ugotovimo, kaj so problemi in poskušamo jih reševati na tisti ravni. Cilj je, da bi jih pa tudi reševali na evropski ravni. La question financement. Sorry, madam, but we have two... Oprostite samo še dve minuti tolmačenja imamo in, sam, in še eno točko na dnevnem redu, zato vas moramo prekiniti. To je zelo pomembno, ampak Heuresu se bomo še vrnili. Danes ne bomo oziroma sploh ne bomo sprejemali odločitev, dokler ne bomo slišali vseh vidikov. Danes um, smo slišali veliko, z vami bomo še stopili v stik, ampak zdaj moramo preiti na zadnjo točko dnevnega reda, drugače, eh, kaj ti tolmači nas bodo hmalo zapustili. Thank you very much for all your contributions. Uh, and then we'll go to our last uh, point on the agenda. Zato zdaj prehajamo na zadnjo točko dnevnega reda, letno poročilo 2013 Evropska investicijska banka. predlagam, da čim manj ljudi zaprosi za besedo, dobili boste eno minuto časa za govor. Samo vprašanje v zvezi s postopkom. Ali lahko preložimo to točko na naslednji sestanek? Ne, ne moremo. O tem moramo danes odločiti. Ne, ne parece ser que please we must have okay. order we Yo ask you please mr lopez um, Izvolite, gospod Lopez. Pido para explicar. Eh... Čisto na kratko. pojasnil bom pet glavnih usmeritev naših predlogov sprememb. Zdi se, da bi lahko prišli do dogovora, vendar je tukaj nekaj zelo pomembnih elementov. Evropska investicijska banka ne more biti tako zelo konservativna pri svojih naložbah in ne more delovati tako kot zasebne banke. Bolje skrbi trojni A kot pa odpravljanje brezposelnosti. Potem naslednja tema, okoljska in socialna vprašanja. Tretja tema, treba je zahtevati bolj demokratično upravljanje te banke in tukaj uh, smo še kar daleč od dogovora. Okrepiti moramo naša prizadevanja za ustvarjanje kakovostnih delovnih mest, izboljšati udeležbo žensk in zmanjšati dolgotrajno brezposelnost ter vključiti uh, marginalizirane skupine. Vse to mora prispevati k istemu cilju. Evropska investicijska banka bo imela tudi pomembno vlogo v novem energetskem svežnju na digitalnem področju in tako naprej. Um, uh, Heineken. Casa, I'm sure, um, that will happen. Čisto na kratko. Predlogi sprememb, ki sem jih podala, se nanašajo na srednje velika podjetja in um, na druge teme. Mislim pa, da sem pogledala tudi druge predloge sprememb in mislim, da so dobri in sem zelo zadovoljna, da bomo prišli do dobre rešitve. Euh, gospod kaza se opravičuje in tako bom jaz sporočil to, kar želi sporočiti. Najprej se zahvaljuje kolegom za 60 predlogov sprememb v zvezi s tem mnenjem. Večino lahko podpremo zlasti tiste predloge sprememb ki dodajajo pomembne statistične podatke o tem, da ni dovolj podpore za mala in srednja podjetja, kajti ta so zelo pomembna za ustvarjanje delovnih mest. Zahtevamo tudi manj um, predpisov in večjo prilagodljivost za to banko. Ne želimo pa podpreti tiste predloge sprememb, ki grejo predaleč, ker bi ustvarili nepotrebne ovire in bi onemogočili, EIB, eh, onemogočili uporabo sredstev EIB. Gospod Kazak kot poročevalec pa bo o tem, o kompromisnih predlogih eh, z veseljem v prihodnjih dneh razpravljal z poročevalci v senci. Ja, vielen Dank, wir haben keine Zeit. Äh, Hvala lepa, časa ni, poročilo je pomembno, ampak vidim, da gredo vsi predlogi sprememb v isto smer. Za mala in srednje velika podjetja je treba dati več, da bo nastal finančni okvir, ki bi omogočil rezultate. Pri vseh pogajanjih poročevalcev senci z poročevalcem, menim, da je zelo pomembna točka 10, kjer gre za nov strukturiran proces komuniciranja. Prejšnji teden v Strasburu smo videli, da to je možno. Videli smo, da nas je obiskal tudi šef Evropske investicijske banke, ki je spregovoril Evropskemu parlamentu. To je nujno, da dobimo več preglednosti. Evropska investicijska banka je pripravljena na to, ampak potrebujemo proces komunikacije. Ne moremo imeti banke, ki obstajajo v Luksemburgu. To mora biti banka, ki je živa. In zato se mi zdi, da smo naredili ogromen korak naprej. Vse bi spodbudil, naj podprejo predlog spremembe 10. To je pomembno sporočilo. Hvala lepa, gospod Balaš. Euh, Če nadaljujem to Eh, kar smo slišali o vprašanju preglednosti, to je zelo pomembno in zelo pomembna je tudi vloga, ki jo je bo imela EIB v Junkarjevem načrtu. Treba se je vprašati tudi, ali ne bi moral biti Evropski parlament na določen način prisoten v EIB. Eh, tukaj gre za pač demokratični nadzor. In potem tretja stvar, ne da bi hotel ovirati dejavnosti EIB ki so eh, nujne za načrt Juncker, je treba vseeno razmišljati o tem oziroma pogledati, kaj ta banka financira. Vole, tako. To sem hotel vprašati. Thank you, Mr. Krasnodebski. Mm-hmm. Uh, do we have still translation from Polish? Yeah. So, um, chciałbym e, powiedzieć, że e, z punktu widzenia. Želim povedati, da z vidika skupine EKR predstavlja to poročilo dobro podlago za to, da oblikujemo skupno stališče s predlogi sprememb. Tako kot kolegi se tudi mi strinjamo glede MSP-jev, glede oblikovanja novih finančnih sredstev za nje bi pa rad podaril še en vidik. Pozorni moramo biti na to, da bo banka v prihodne ponujala finančne inštrumente, upoštevaje potrebe vseh držav članic, ki imajo slabo razvit kapitalski trg. Zlahsti mala in srednje velika podjetja na teh trgih resnično potrebujejo nekaj novega. Včasih gre za precej enostavne inštrumente, ki jih potrebujejo. To so enostavni inštrumenti, ki pa omogočijo MSP-jem, da najamejo posojila. To do zdaj ni bilo možno za dostni meri. In v tem duhu nameravamo tudi predložiti še nekaj predlogov sprememb. Uh, but, uh, uh, we... Hvala. Mislim, da smo slabo načrtovali čas. Pri Euresu nisem vedela, da nam bo to vzelo toliko časa. Kakorkoli že, hvala za vse vaše prispevke. Časovnica za Evropsko investicijsko banko in vaše poročilo je sprejetje 21. do 24. januarja. Takrat se bomo potem ponovno srečali v novem letu. To je bilo zadnje zasedanje odbora za zaposlovanje. Za nekaj časa se poslavljamo. Hvala, da ste z nami preživeli toliko ur danes, da smo lahko zaključili z vsemi točkami, s katerimi smo morali zaključiti. Hvala lepa. Hvala lepa tudi tolmačem.